Good morning, ladies and gentlemen. Let's begin. Dobro jutro, gospe in gospodje, začnimo. No, to je mrtev. Zato se je umrtev. Not alive. Dear friends, please take your seats. Dragi prijatelji, prosim, usedite se. Začeli bomo z našim sestankom. So let's begin. Začnimo eh, s prejemom dnevnega reda. Kot veste, smo razdelili osnutek dnevnega reda. Imamo pa nekaj prošen za spremembo dnevnega reda, o tem vas želim obvestiti. Poročevalec eh, eh, Ramon Regi je prosil eh, glede šeste točke, da bi to točko obravnavali pred glasovanjem in če se eh, strinjate, potem bomo tudi eh, glasovali o novem mandatu za pripravo pogajanj. Potem AFKO je na sestanku sprejel predlog poročevalca, da pripravi delovni dokument, ki bo predstavljen na sestanku AFKA 3. Eh, decembra Ker želi svet nadaljevati pogajanja v zvezi s tem, eh, s to tematiko, bo torej svet ta petek 20. Eh, novembra dal to točko na svoj dnevni red. Gospa Breso, eh, poročevalka za letno poročilo 2014 o zaščiti evropskih finančnih interesov. Boj proti goljofiji je prosila, da bi sedmo točko tudi obravnavali pred glasovanjem in eh, torej predlagam, da bi točko šest in sedem obravnavali pred glasovanjem in da bi ob deseti uri začeli z glasovanjem. Ali ima kdo kaj proti? Gospod eh, Šoplin, prosim. Ne, nimam nič proti. Hotev sem samo povedati naslednje. Začuden sem, eh, da se je dnevni red spremenil tako pozno, včeraj, zvečer. Mislim, da to ni pravično do poslancev. Seveda ste to razložili, to je utemeljeno, vendar menim, da to ni eh, sprememba, ki bi jo lahko naredili po 8. uri zvečer pred sestankom. Eh, prosim, da eh, se drugič držimo dnevnega reda, kot smo ga izpogajali. In preden eh, začnemo eh, z razpravo o poročilu gospoda eh, Horengija, bi rad tudi nekaj povedal. Ne zdaj, pozneje. Eh, hvala lepa. Strinjam se z vami in eh, razumem vas. Eh, ta sprememba je narejena. Ko je predsedstvo sprejelo prošnje po spremembi dnevnega reda, vsekakor pa se bomo trudili, da se temu izognemo v prihodnje. Torej, če se strinjate, Mercedes Preso, prosim. Ah, oj, sorry. Eh, just to tell you that... Želim samo povedati, da smo pred nekaj dnevi prosili že za spremembo. Eh, za glasovanje namreč tudi potrebujemo večjo prisotnost eh, poslancev in eh, hoteli smo tudi na ta način zagotoviti boljšo organizacijo, no zame je v redu. Jaz bom tukaj do konca, do podneva, torej za me ni težav. Eh, no, glede tega se bom pogovoril z gospod Hübner in v prihodnje se bomo izogibali takim situacijam. Hvala lepa, s tem smo sprejeli dnevni red. Sedaj pa. Objave predsednika. Gospa Hübner bi rada pravzaprav sama predstavila eh, to točko, ko pride in tako, da lahko tako preidemo na šesto točko dnevnega reda. To je eh, predlog za uredbo Evropskega parlamenta eh, v zvezi z. Eh, preiskovalnimi pravicami Evropskega parlamenta. Besedo dajem Ramonu Horegiju, da predstavi ta drugi delovni dokument. Prosim, beseda je vaša. In gospod Šeplin je prosil za besedo. Prosim, beseda je vaša. Še enkrat hvala. Eh, rad bi dal informacijo gospodu Hauregiju, ki sem jo dobil Eh, menda boste prosili za mandat eh, za pogajanja s svetom. ELS eh, bo to podprl, vendar prosim, da pred sestankom svetom skličete sestanek s poročevalci v senci, če je to spremljivo. Hvala lepa za ta konstruktivni prispevek. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospodu Šeplinu lahko takoj odgovorim, seveda bom eh, to storil kot poročevalec. Eh, vedno sem pri uradnih pogajanjih svetom in komisijo predtem organiziral sestanek s poročevalci v senci, se pravi, z vami bom to organiziral pred eh, pogajanji. To je samo umevno. Naj spomnim, zakaj se sedaj pravzaprav ponovno ukvarjamo s to temo. Tudi eh, ne želim pravzaprav preveč eh, razlagati. Naj samo spomnim na situacijo. Maja 2012 v prejšnjem mandatu je parlament prvič eh, sprejel poročilo Davida Martina. To je bilo prvo besedilo, ki ga je parlament sprejel za začetek pogajanj s svetom in komisijo. Leto in pol do leta 2014 so ta pogajanja potekala na podlagi tega poročila. E, imeli smo potem e, zbližanje pri določenih točkah, vendar do končnega dogovora ni bilo. Asko je potem dejal, da. Eh, spreme eh, dokument ob koncu mandata, zato da ne propade. In eh, v letu 2014, in sicer aprila, je besedilo bilo sprejeto. Žal se je to zgodilo, čeprav je obstajal nek dopis generalnega sekretarjata sveta in komisije in sicer generalnemu sekretarjatu Evropskega parlamenta. Tu v tem pismu so predstavili kar nekaj pomislekov pravnih pomislekov in razložili so, zakaj po njihovem mnenju ni sprejemljivo, e, določena pravila sprejemati, ki kršijo evropsko zakonodajo, kakorkoli že. E, aprila 2014 je parlament sprejel ta dokument. Sedaj v novem e, mandatu me je odbor pooblastil, naj se ponovno lotimo te teme, pripravil sem delovni dokument, to je bil prvi delovni dokument, to je bilo januarja 2015 in tedaj sem eh, predlagal, da naj začnemo z dialogom z drugimi institucijami. Na podlagi tega januarskega delovnega dokumenta sem imel eh, pogovore z latvijskim predsedstvom, s komisijo. pa tudi z drugimi udeleženci, ki so od samega začetka bili del pogajalske ekipe. Ni pa bilo mogoče eh, zagotoviti mandat v svetu za ta eh, dialog. Prvotno naj bi bil to neformalni eh, dialog, kjer smo hoteli ugotoviti, kje so bile težave in ali obstaja možnost dialoga s svetom in komisijo. Hoteli smo torej ugotoviti, Eh, kje so težave in kje bi lahko našli rešitve. Žal pa eh, svet ni dobil mandata. Ali so bile tam kakšne manjšine, ki so blokirale, ali ni bilo dovolj konsenza, kakorkoli že, sklicani sestanki. Eh, se niso uresničili, samo en sestanek smo imeli in sicer junija s komisijo. pa svet ni bil prisoten. Na predvečer sestanka je to objavilo latvijsko predsedstvo. Do septembra se torej ni veliko spremenilo. V imenu luksemburškega predsedstva eh, je prišlo do nove poteze. Na začetku luksemburškega eh, predsedstva sem pritiskal, hotel sem eh, da eh, svet nekako razreši te težave s komunikacijo. Sestal sem se z luksemburškim ministrom, njegovo ekipo in izmenjali smo kar veliko dopisov, da ugotovimo, kako bi lahko sprejel svet mandat za pogajanja. No, kakšna je sedaj situacija? Svetu naša pripravljenost ne zadošča. Tudi dopis gospe Hübnerjevene in svet. Očitno noče vzeti eh, na znanje, da je odbor AFKO izrazil pripravljenost do premagovanja eh, pravnih težav, eh, ki so bili izraženi še pred sprejemom dokumenta aprila 2014. Torej, AFKO eh, mora jasno izraziti svojo željo premagovanja teh težav. Seveda moramo najti rešitve, to je posem jasno. Mi nimamo neke uredbe o eh, preiskovalni pravici Evropskega parlamenta, imamo samo nek dogovor eh, s svetom in komisijo. Torej, mi se moramo s svetom in komisijo dogovoriti glede tega novega besedila. To mora biti novo eh, besedilo, kajti sicer ne bo nobenega besedila, kajti v členu 226 pogodbe piše, da je sprejem uredbe o preiskovalni pravici parlamenta, mogoč eh, samo soglasje sveta in komisije. In tega nimamo. Pravni pomisleki sveta in eh, komisije so predstavljeni, so tudi utemeljeni. Eh, obstaja neka pravna politična razprava, ki je pomembna pri tej temi. In seveda želi parlament zagotoviti, Eh, da preiskovalni odbori dejansko dobijo ustrezne eh, možnosti. Kot rečeno, tu se soočamo s težavami. naprimer, da bi v neki eh, državi imeli pravne sodne preiskave, da bi nekje drugje eh, preiskovali eh, vprašanja zaupnosti dokumentov, potem pri vprašanju kako lahko eh, parlament vabi priče, kaj če se te eh, priče ne pojavijo in podobno. Vse to so problemi eh, iz tega besedila v 20 odstavkih. Mi sedaj moramo ponovno sprožiti ta proces in potrebujemo konsens. Dokument, ki vam ga sedaj predstavljam, je zadnja možnost, ki jo imamo. Eh, da prepričamo svet, da spremeni svoje stališče in da soglasje za pogajanja. To je ključ, eh, ki odpira trdnjavo in eh, mi potrebujemo ta dokument. Prosim za vaše zaupanje. Na tem dokumentu smo delali in uh, svet bi to lahko sprejel kot podlago, kot izraz politične volje odbora AFKO. Mi moramo najti ta konsens. Če svet to potem sedaj sprejme, če sprejme mandat za pogajanja s parlamentom in komisijo, kajti komisija je že pristala, potem bi začeli z uradnim pogajalskim procesom. To tudi povem gospodu Šeflingu. Eh, gospod eh, Vilan eh, me je včeraj zvečer še nagovoril in povedal, da želi dialog pred pogajanje. Savada, če sprejmemo ta dokument z zaupanjem komisije, bomo takoj, ko svet da soglasje in ko sprejme svet pogajalski eh, mandat, eh, se stavili pogajalsko ekipo, v kateri bodo vsi poročevalci v senci vseh eh, političnih skupin. Sestali se bomo, določili strategijo eh, z našo pravno službo, s predsedujočo Hübnerjevo ki bo po poslovniku Evropskega parlamenta eh, in členom 73 določila mandat. Torej, to je moja prošnja za vas, gospe in gospodje. To je potreben korak. In še nekaj za konec. Če s tem ne moremo razrešiti problema, se moramo še enkrat sestati. Potem moramo govoriti s predsednico Hübnerjevo in tudi s vsemi predstavniki političnih skupin in potem moramo ta dogovor spraviti na najvišjo eh, raven tu gre dejansko za velik medinstitucionalni konflikt. Mi imamo mandat iz pogodb eh, za zakonodajne pobude in ta mandat moramo seveda tudi eh, uresničevati. Če pa eh, ni volje do pogajanj, potem moramo stvari spraviti na najvišjo raven. Ta medinstitucionalni konflikt moramo potem spraviti res na najvišjo raven. In tega si seveda ne želim. Temu se želim izogniti. Eh, korak, ki ga sedaj predlagamo, je potreben, da pač eh, ne bo prišlo do tega in da bomo lahko od januarja naprej eh, začeli z uradnimi pogajanji skupino poročevalcev v senci iz vseh političnih skupin, da bomo lahko imeli pogajanja s svetom in komisijo. Hvala lepa. Hvala lepa. Predlog je jasen, gospod Šeplin, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Opravičujem se na kratko. Mislim, da je gospod Horegi naredil odlično delo. Zelo jasno je predstavil, kaj je treba storiti. Mi vemo, da je ta dosje zelo pomemben, pa tudi zelo kompleksen. Sti se mi, da kompleksnost izhaja iz resničnosti. Tu se sreča eh, ta zakonodaja in politika in to je vedno občutljivo področje. Tu gre tudi za pooblastila parlamenta, eh, gre tudi za našo pooblastilo, da zastopamo eh, prebivalce in to je povezano tudi z eh, preiskovalnimi pravicami. Seveda imamo tu različne občutljivosti tudi v državah članicah, Lahko bi si tudi ogledali, kako potekajo preiskovalni odbori v državah članicah. Vso to kompleksno sliko moramo upoštevati. Predlagam, da nadaljujemo s tem dosjejem, s katerim se ta dosje ukvarja že leta in leta. Spomnim se namreč iz prejšnjih mandatov. Kakorkoli že, brada je dolga. Mi smo zadovoljni z delom, ki ga upravljate in želim vam srečo pri eh, pogajanjih z drugimi institucijami. Hvala lepa. Hvala, gospod predsedujoči. Tudi mi se v celoti strinjamo s postopkom, ki ga eh, predlaga kolega Origi. Eh, to je, se mi zdi, tudi najboljši način obravnavati to vprašanje, torej mandat za pogajanja in eh, poročevalec nas bo seveda eh, sproti obveščal preko poročevalcev v senci ali tudi na kak drugačen način. In potem nam bo spet poročal o rezultatih in upam, da nam bo tokrat uspelo doseči pozitivn rezultat. Druge rešitve ni, kot ta, da sprejmemo ta pogajanja. Ta mandat eh, imamo, bomo imeli in dobro je, da oblikujemo usklajeno besedilo. Nekaj stvari sicer bo ostalo odprtih, ampak mislim, da je res treba najti rešitev um, pa polnoma zaupam v pogajalske sposobnosti Ramona in mu želim vse najboljše. Hvala lepa, gospod Rekavras. Hvala lepa. Tu gre za težavno vprašanje. Strinjamo se s predlogom eh, Ramona Hauregija. Želimo mu veliko uspeha in sreče, da bo dosegel rezultate, za katere se borimo. Hvala lepa. My too, Gareth Law. Sí, eh, bueno, mm, conozco al señor Jauregui desde hace muchos años y sé que eh, si hay alguien. Eh, hvala lepa za besedo. Že leta si prizadevamo za to in eh, če je nekdo sposoben tako dolga leta delati v težavnih okoliščinah, potem je to naš poročevalec. Veliko sreče računamo s napredkom, eh, imamo nekaj zelo pomembnih vprašanj in težko bo najti rešitev. Hvala lepa. Hvala. Nihče ne prosi več za besedo, eh, torej eh, v času glasovanja se bomo povrnili na to vprašanje. Hvala lepa, sedaj prejdemo na sedmo točko. Ramon. Hvala lepa za zaupanje, ki ste ga pokazali. Upam, da vas ne bom razočaral. Eh, hvala lepa. Sedaj pa sedma točka našega dnevnega reda. Eh, letno poročilo za leto 2014 o zaščiti finančnih interesov, eh, boj proti goljufijam. Besedo dajem sedaj Mercedes Preso, da predstavi svoje stališče o predlogih eh, sprememb, ki smo jih prejeli. Prosim. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Ne bom še enkrat predstavila eh, celotnega dokumenta, to sem storila na zadnjem sestanku AFKA. Eh, izpostavila bi določene točke, ki se mi zdijo eh, pomembne. Najprej poenostavitev nadzora, eh, potem razlikovanje med goljufijami in napakami, potem izboljšanje sodelovanja med državami članicami in Evropsko komisijo in četrtič horizontalni pristop pri nadzoru. To so torej štiri. Štirje deli in vse to poteka pod členom 325 eh, pogodbe. Imamo 25 predlogov sprememb, 18 lahko sprejmem. Eh, predlagala bom dva kompromisa. Eh, o šestih, sedmih drugih predlogih sprememb in rada bi samo izpostavila, da sem se zelo potrudila pri različnih predlogih sprememb in sicer eh, več preglednosti pri eh, postopkih, eh, objavljanje eh, denarja, ki se uporablja na evropski ravni, na nacionalni ravni, eh, potem eh, vzpostavitev eh, ko koordinacije boja proti eh, goljufijam. Potem predlog spremembe 13, eh, neodvisnost eh, nadzora. Potem predlog 12, Eh, po pospešitvi eh, postopka ustanavljanja eh, urada Evropskega tožilstva. To je tudi zelo kompleksna tema, tu imamo zelo veliko predlogov sprememb, tu bom predlagala kompromis in na ta način poskušala upoštevati čim več predlogov sprememb in potem pa objava sporazumov s tobačnimi podjetji. Mislim, da je dovolj, da to izpostavim. Ne vidim nobenih posebnih težav pri glasovanju. Hvala. Hvala lepa. So kakšni odzivi? Gospod Šefrin, prosim, beseda je vaša. Še enkrat hvala lepa, gospod predsedojoči. Rad bi se zahvalil gospe Breso, je čestitev. Mislim, da je delala na zelo pomembnem dosjeju. Tu imamo težavna vprašanja, vendar mislim, da ste jih primerno razrešili. Mislim, da je Evropski javni tožilec zamisel, za katero je čas dozorev. Prav gotovo pa bo tudi tu nekaj nasprotovanja. Potem eh, Eh, neodvisnost, preglednost, vse to je ključnega eh, pomena in to eh, mora biti upoštevano, zagotoviti moramo čim večjo učinkovitost, torej odlično ste opravili delo. Hvala. Pascal Durand, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik, posem na hitro kajti o tem sem že zadnjič govoril. Naj se še enkrat eh, zahvalim za opravljeno eh, delo in tudi za napredek eh, od zadnjič, ki je še bolj zadovoljiv, kajti moje pripombe zadnjič so očitno pomagale, da napredujemo pri teh stvarih, ki so meni bistvene. Potem pa še nekaj o nadzornem odboru za OLAF. Eh, tre, tu gre tudi seveda za proračunsko vprašanje. Nekoliko sem frustriran zaradi tega vprašanja. Eh, potem pa vprašanje indicov, da prihaja do korupcije. Včasih eh, komisija objavlja, kako so uh, direktive prenesene v zakonodajo uh, v državah članicah in na podoben način bi lahko pravzaprav uh, objavljali tudi poročila o uh, stopnji korupcije, naprimer. No, to je morda uh, smer, o kateri moramo razmišljati. Hvala lepa, Mercedes, za upravljeno delo. Hvala lepa, majte, prosim. Sugerencias... Uh, tudi e, mi se pridružujemo čestitkam. Veliko tega je bilo upoštevanega in vse je tudi zelo jasno formulirano. To je zelo pomembno po našem mnenju in mi želimo povrniti del verodostojnosti, ki smo jo zgubili, zlasti tudi pri nas. Uh, Hvala lepa, gospa Brev. Najprej bi se eh, rada zahvalila eh, vsem, ki so pomagali. Treba bo še naprej razmišljati o odprtih vprašanjih. Kolegu Duronu bi rada povedala. nekaj v zvezi s eh, kazalniki, eh, kazalniki za korupcijo v državi članici. Ti kazalniki so eh, sestavljeni iz različnih elementov in tehtanje je tu seveda zelo težavno. Mi imamo naprimer kazalnik učinkovitosti poslancev in Eh, včasih je tako, da ko si ogledamo to, eh, ta kazalnik, da tisti, ki eh, najmanj naredijo, da so ti največ storili. Torej, nekoliko se ne zaupliva do takih kazalnikov. Ti lahko dajo tudi neke nezanesljive informacije in lahko povzročijo nastanek še večjih problemov. No, uh, razmišljala bom še naprej in povabila bi tudi kolege, da razmišljajo o tem. Eh, prav gotovo lahko najdemo neko rešitev, to vprašanje moramo preučiti. Preden predlagamo neke indikatorje, kazalnike, moramo seveda tudi videti, eh, kakšen je interes, eh, o tem moramo pač poglobljeno razpravljati. Eh, danes je nevarno, če v isti ko koš zmečamo jabolka in hruške in težko je pač najti pravo rešitev. No, lahko še kaj drugega vržete v ta koš. Na koncu se vse sešteje, torej to je vedno problematično. naprimer socialni, okoljski kazalniki. Včasih je, eh, ne odražajo resničnosti in je situacija težavna. Nimam nič proti, vendar imam določene dvome. Eh, s tem se bom ukvarjala in eh, tudi še naprej pogovarjala z gospodom Dironom. Hvala lepa. Hvala lepa. tem zaključujemo tudi to točko na tem dnevnem redu. Predsedstvo predajam gospe Hübner, ki je ravno kar prespela in ki lahko sedaj predstavi sporočila predsednice. Prosim. I'm sorry, we just had the meeting. Opravičujem se. Imeli smo srečanje s Koreperjem o pomembnih točkah. Želim vas eh, obvestiti o odločitvah, ki so jih sprejeli koordinatorji 29. oktobra. Prvič, kar zadeva o imenovanja, koordinatorji so se odločili, da imenujejo Roman, Romana Haurigija kot poročevalca za e-demokracijo v Evropski uniji o potencijalih in možnostih tega Pascal Diran iz uh, skupine zelenih je bil imenovan za poročevalca za mnenje Afka o poročilu eh, odbora za proračun za razrešnico 2014 za splošni proračun EU eh, in Eh, gre torej za izvrševanje proračuna v lanskem letu in ELS, ELS bo pripravila tudi um, mnenje o izvajanju listine o temeljnih pravicah. Razen tega smo priporočili glede na poročilo, za katero smo zaprosili že pred nekaj časa pri, eh, na konferenci predsednikov, torej naslov, uh, naj bi bil takšen, kot je, sl, dos, kot je sedaj. In konferenca predsednikov bo še odločala o tem, ali bo ta, to poročilo sprejeto in pripravljeno ali ne. Torej gre za Um, izboljšanje demokracije v Evropi, uh, odgovornost uh, v zvezi s tem in institucionalni izzivi. Alan Lamassur nam je poslal pismo, kar zadeva pomankanje sodelovanja uh, tudi um, z nacionalnimi organi, kar zadeva odbor za davke, pravile za obdavčitve. In na sestanku koordinatorjev smo se odločili, da bo to ta, da bo vsebina tega pisma predmet prihodnih obravnav in da bomo mogoče v prihodnje spremenili ustrizna pravila. In koordinatorji so mnenja, da je to treba obravnavati tudi v poročilu gospoda Gigolta o transparentnosti, odgovornosti v inštitucijah EU. Tudi Guy Verhofstadt je bil obveščen o tem, tako da bi to lahko obravnavali v sklopu pogajanja o medinstitucionalnem dogovoru o boljši zakonodaji. Eh, dobili smo tudi eh, več osnutkov resolucij in eh, koordinatorji predlagajo naslednje. Resolucija o Združenem kraljestvu, o referendumu, o tem, da bi zapustili Evropsko unijo, dogovorili smo se, da naj bi to obravnavali v okviru poročila AFKO, Giferhofstadt pripravlja poročilo o Eh, prihodnem razvoju evropskih inštitucij. Potem izdatki za komunikacije. Tudi tu smo se dogovorili, da ne bomo avtomatsko eh, pripravili nadaljnega poročila, temveč eh, osnutek te, te resolucije bo posredovan. Um, odbor za proračunski nadzor. To je v njegovi pristojnosti. Potem diskriminatorno um, ravnanje z uh, samostojnimi poslanci, uh, tudi o tem se bo še nadalje razpravljalo. In resolucija o večji transparentnosti v evropskih inštitucijah tu ne bo um, avtomatskega nadaljevanja tega uh, in to bo vključeno v. Eh, poročilo Svina Gigolda o transparentnosti. Če nihče nima nič proti temu, kar sem sedaj povedala, potem je odbor uh, eh, sprijel uh, eh, ta sporočila v vednost. Potem načrtovan je obisk uh, um, um, sodišča EU in sicer um, 27. ali 28. januarja naslednjega leta naj bi bil ta obisk. In predhodno vas bomo o tem še obvestili, sedaj pa moramo počakati, um, malo počakati in sicer bomo ob desetih začeli s glasovanjem, se pravi, da sledi odmor eh, šestih, sedmih minut. Kolegice in kolegi, začenjamo z glasovanjem. Um, in sicer moramo glasovati o trih zadevah. Prvo je glasovanje o uh, poročilu Ramona Horigija. In želim vas opozoriti na to, da bomo glasovali o politični usmeritvi, eh, kjer eh, želimo obravnavati skrbi, ki jih izraža svet in dajemo mandat eh, poročevalcu, da nadaljuje kontakt s svetom v tem, v tej čas, v tem času po, predhodnih pogajanj in tudi dobi mandat za pogajanje s komisijo. Eh, tako da se bodo v doglednem času lahko začela formalna pogajanja. Formalna pogajanja temelijo na našem sklepu o formalnem mandatu in oblikovanju pogojavske ekipe, ampak to bomo storili potem, ko bo svet eh, izrazil pripravljenost za pogajanja z nami na osnovi naših želja. Torej, eh, zato um, želim najprej vprašati, ali ste za to. Torej, kdo je za to, da eh, Ramona Horigija podpremo? Kdo je proti? Se kdo zdrži? Ne. Roman, s tem si tudi dobil eh, to, kar si, si od nas želel. Sedaj pa um, druga točka na um, eh, njunem redu naših glasovanj in sicer je to uh, mnenje Paula Rangela o vlogi EU v okviru mednarodnih finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov. Ali lahko začnemo z glasovanjem? Kompromis A, kdo je za? A, za? Proti vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 3 za. 3 za. Proti. 3 eh, to bomo elektronsko preverili. Začetek glasovanja. Ne vemo, kaj dela ELS. The vote is closed. No, konec glasovanja zavrnjeno. Predlog spremembe 4 za. Proti, tudi to bomo prebirili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. E, oziroma sprejeto. 9 za, 8 proti, predlog spremembe 5 za. Proti, tudi to moramo prebiriti. Mislim, da je enaka večina. Predlog spremembe 5 glasujemo. Yeah, we try. Yeah. We are doing our best here. Res se trudimo pri tem glasovanju, torej konec glasovanja. To je sprejeto. Predlog spremembe šest, glasovanje po delih. Prvi del za, proti. No, mislim, da je spet eh, enako število eh, za in proti, ampak bomo tudi to preverili. Prvi del glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 9 proti 8. Takoj drugi del tudi elektronsko glasovanje. Verjetno bo enak rezultat, torej glasujemo o drugem delu elektronsko. Konec glasovanja. To je tudi sprejeto. Kompromis B za proti vzdržani sprijeto, potem eh, kompromis C za. Tu imamo glasovanje po delih. Pri kompromisu C prvi del, prvi del kdo je za, proti vzdržani sprijeto, drugi del za, proti vzdržani sprijeto. Sedaj pa predlog spremembe 11 za, proti vzdržani sprijeto. 11 za proti vzdržani sprejeto, predlog spremembe 12 eh, v, v delih prvi del za proti vzdržani sprejeto, drugi del za proti vzdržani sprejeto, predlog 13 eh, za. 13 za proti vzdržani zavrnjeno. 14 za.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 proti vzdržani zavrnjeno, 20 za proti vzdržani zavrnjeno, 21 za proti vzdržani sprijeto, 22 za proti vzdržani zavrnjeno, 23 za proti vzdržani zavrnjeno, 24 za proti vzdržani zavrnjeno, 25 za proti proti vzdržani. Sprejeto, mislim, da je sprejeto. 25 bomo elektronsko preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Mislim, Terry, kaj se je zgodilo? Sprejeto 26 za proti vzdržani. Mislim, da je sprejeto, ampak eh, za vsak eh, primer bomo tudi to prebedili. 26 elektronsko glasovanje. Konec glasovanja. To je sprejeto 9 za 7 proti 27 za proti 27 moramo prav tako preveriti. konec glasovanja sprejeto. 28 za, proti elektronsko preverjamo 28. Sprejeto. Kompromis D za, proti vzdržani sprejeto. 30 za proti, vzdržani, zavrnjeno 31 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 32 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, sprejeto 33 za, proti, vzdržani, sprejeto 34 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 35 za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis E za, proti, vzdržani, sprejeto 38 za, proti, vzdržani zavrnjeno, 4, 41 za, proti, vzdržani, oziroma to bomo elektronsko preverili, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto 9 za 7 proti 42 za, proti vzdržani sprijeto 43 za proti vzdržani zavrnjeno. 44 v dveh delih, eh, prvi del za, proti vzdržani, oziroma to bomo elektronsko prebirili, prvi del eh, predloga spremembe 44. Konec glasovanja, to je zavrnjeno 8 za 8, proti drugi del za, oziroma drugi. Eh, je s tem brezpredmeten 45 za, proti vzdržani zavrnjeno 46 za, proti vzdržani zavrnjeno 47 za, proti to bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 48 za, proti eh, zavrnjeno, 49 za, proti, to bomo prebili, 49 elektronsko glasovanje. Glasujemo. Konec glasovanja. 9 eh, za, 8 proti, sprejeto, 50 za. Tudi to bomo elektronsko preverili. 50 za začetek glasovanja, konec glasovanja 99 zavrnjeno, 51 za, proti vzdržani zavrnjeno 52 za, proti vzdržani sprijeto. Sedaj pa glasujemo elektronsko o mnenju v celoti. Glasujemo. Konec glasovanja in to je sprejeto. 13 eh, za, 3 proti, 2 sta se vzdržala. Čestitamo Pavlu. Sedaj ne bomo glasovali o delegirani uredbi o vsebini in delovanju registra evropskih političnih strank in fundacij. Um, bil je rok eh, za ugovarjanje vsebini um, tega um, in bile so torej um, um, in ta rok za predloge je potekel 9. oktobra, 29. oktobra, nihče se ni pritožil, nihče ni ugovarjal, nihče ni želel razširiti tega, se pravi, da AFKO eh, ne bo predlago resolucije o tem, ampak vidno sem rekla, da je za politične skupine obstaja možnost, ali tudi za 40 poslancev, da na plenarnem zasedanju predložijo ugovor. Um, s tem smo končali glasovanja in žal moramo imeti sedaj še en odmor, kajti prehitro smo glasovali. In srečanje s poslanci iz nacionalnih parlamentov se bo začelo ob 10.30 uri. In zato sedaj prekinjamo sejo do 10.30.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

Uh, dear colleagues, I. Kolegice in kolegi, prosim vas, da sedete. Torej, če se med sabo pogovarjate, je težko slediti. E, torej, prav prisrčno vas vse pozdravljam. E, začenjamo novo tradicijo v odboru za ustavne zadeve. V preteklosti tega odbora ni bilo sestankov z nacionalnimi parlamenti in zato smo zelo ponosni, da ste sprejeli našo vabilo na to sejo. Hvala vsem iz nacionalnih parlamentov, ki sodelujejo. 13 nacionalnih parlamentov je tu zastopanih in pozdravljam gospoda Marka Angela, ki je predstavnik luksemburškega predsedstva ki pa je v Luksemburškem predsed, eh, parlamentu predsednik odbora za zunanje in evropske zadeve, obrambo in priseljevanje v poslanski zbornici Luksemburga. Toplo pozdravljam tudi ministra Nikolasa Šmita, ministerskega predsednika. No, verjetno eh, že imate občutek, da se to težko delo predsedovanja eh, končuje, ampak na vsak način bomo rado izkoristili še priložnost, no, um, to, izkoristili to priložnost, da je z nami minister Nikola Šmit. Tudi prvi podpredsednik um, Evropske komisije izrazil pripravljenost, da sodeluje na tem sestanku, vendar so ga včeraj zvečer povabili na nek nujni sestanek, poklicali na nujni sestanek v Ankari. Vemo, da je to zelo pomembno obdobje um, pogovorov in pogajanj med Evropsko unijo in turško vlado in zato se je moral odeležiti tega sestanka. Z nami pa je direktor Pascal Lerdini iz Evropske komisije, ki bo zastopal prvega podpredsednika komisije. Ne bom uh, drugih osebno pozdravljala, kajti vedno koga izpustim. Enostavno vas vse lepo pozdravljam. Želim pa posebej pozdraviti tudi predstavnike turškega in norveškega parlamenta, uh, in zelo veseli smo, da so se odzvali temu vabilu. Razen tega pa želim obvestiti o tem, da nam je Lord Tim Boswell iz Eina, pred, on je predsednik eh, odbora za evropske zadeve v Lordski zbornici in on nam je poslal uh, pismo in je uh, v pismu izrazil pomislek, uh, um, v zvezi s točko, ki jo obravnavamo v prvem delu naše seje in sicer, da naj bi obravnavali tudi medparlamentarni nadzor agencij EU. In uh, to, uh, ta nadzor se nanaša torej samo na evropske inštitucije, temveč tudi na evropske agencije. Uh, In eh, gospod eh, Lord eh, Tim Boswell nam je poslal tudi še eno drugo pismo. Niko drugo pismo in sicer um, poročilo o srečanju, tripartitnem srečanju predstavnikov um, odbora za Evropske zadeve Lordske zbornice, spodnjega doma in poslancev v Evropskem parlamentu, torej oni so imeli sestanek in obravnavali ta vprašanja in o tem so sestavili poročilo, ki ste ga prejeli. Verjetno vsi veste, zakaj se danes srečujemo, zato ker smo v težkem času v Evropski uniji. Vendar kot eh, poslanci moramo eh, gledati eh, tudi preko teh eh, manjših bitk, s katerimi se soočamo vsak dan moramo si ogledati institucionalni okvir, okoliko nam dovoljuje, da se soočamo z izzivi. In zato smo eh, želeli, da z nami razpravljate o poročilu gospe Mercedes Breso in gospoda Broka o izboljšanju izboljšanju delovanja Evropske unije, pri čemer želimo v celoti izkoristiti potencijal Evropske eh, Lizbonske pogodbe in tudi poročilo Gjadar Hofstata iz tega odbora o prihodnem razvoju strukture Evropske unije. Vse to je povezano z današnjimi izzivi, eh, kajti ta eh, institucionalni ustroj je pokazal, da so določene šibkosti. Moramo si ogledati to institucionalno arhitekturo, možnosti upravljanja Evropske unije. E, gre za učinkovitost, uspešnost, pa tudi za demokratično legitimiteto in za odgovornost pri sprejemanju odločitev na, ravni, na evropski ravni. Danes do povdan bomo razpravljali o institucionalnem razvoju Evropske unije, pa povdan eh, pa, in to bo tudi eh, sočasno javni posvet, eh, se bomo ukvarjali s parlamentarnim nadzorom nad izvršilno oblastjo v Evropski uniji. In sedaj želim besedo dati takoj trem osebnostim, to so trije moški, V Evropskem parlamentu smo nesrečni, eh, če tu na podiju sedijo v glavnem moški, ampak eh, poslale so jih inštitucije, ki smo jih povabili. Najprej gospod Mark Angel, ki je predsednik eh, odbora Luksemburškega parlamenta o evropskih zadevah in ki ima pomembno vlogo tudi sedaj med predsedovanjem um, prosim glavne govornike, da ne prekoračijo um, desetih minut za uh, svoj prispevek. Hvala, draga Danuta, draga predsednica, kolegice in kolegi, dobrodošli na tem sestanku. Kot je predsednica že omenila, je ključni trenutek za Evropsko unijo zdaj, ko se sooča s, e, s ključnimi izzivi. Institucije Evropske unije in medparlamentarni dialog je treba prilagoditi, če se želimo učinkovito odzvati na te izzive. Zato sem zelo hvaležen, da Evropski parlament želi vključiti tudi nacionalne parlamente v okrepljen dialog. Posebej, kar se tiče delovnega domenta gospodarstva gospe Braso in gospoda Broka, pa tudi gospoda Ferhofstata in kar se tiče novega medinstitucionalnega sporazuma o boljši zakonodaj. Naš okrepljen politični dialog je bistven zaradi dveh razlogov. Prvič, tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti se soočajo z dejstvom, da spremembe pogodb niso mogoče v bližnji prihodnosti, realistično gledano. Hkrati pa vemo tudi, da obstajajo številni razlogi, kako in eh, načini, kako izboljšati delovanje Evropske unije in njene zakonodaje ter institucij. Drugič, mislim, da se vsi strinjamo, kako je z ulogo in učinki parlamentov, tako evropskega kot nacionalnih. To je treba okrepiti prej, ne pozneje. Zato je politični dialog kot tak, sam na sebi, pa tudi dialog med evropskimi nacionalnimi parlamenti pomembnejši kot kdajkoli prej. Treba izboljšati naše sodelovanje, kar se tiče boljšega nadzora izvršilne oblasti na nacionalni ravni, pa tudi na ravni sveta. ne sme priti do mešanja pristojnosti, vendar pa imamo različna podvajanja priložnosti za sodelovanje med evropskimi nacionalnimi parlamenti. In prav o tem bi rad podrobneje spregovoril danes, ker sem prepričan, da je sodelovanje med nacionalnim in evropskim parlamentom sodelovanje, ki lahko zagotovi bistven prispevek k boljši in legitimnejši Evropski uniji. Sam nisem nikoli verjel, da Evropska unija trpi zaradi pomankanja demokracije, vendar pa obstaja jasna potreba, da jo približamo državljanom in tu potrebujemo nacionalne parlamente. To je tudi razlog, zakaj potrebujemo boljše sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Na ravni parlamentov se luksemburško predsedstvo trudi aktivno sodelovati v evropskih zadevah in jih jemlje resno, tudi ko gre za sodelovanje z Evropskim parlamentom, ki je bilo zares plodno. Dokaz, da nacionalni parlamenti jemljajo evropsko vlogo resno, so pobude, ki so bile sprejete v okviru luksemburškega predsedstva v Evropski uniji, da se okrepi in izboljša politični dialog v državah članicah, ko gre za postopek subsidijarnosti. Pod mojim predsedovanjem sta se že odvila dva zasedanja Kosaka v zvezi s tem, julija in oktobra, ko se je delovna skupina sestala v zvezi z rumeno in zeleno karto. Naše tretje zasedanje Kosak se bo ponovno ukvarjalo s temi institucionalnimi vprašanji. Prav tako sem zelo vesel, da smo obravnavali pravilnike in člen 13 v zvezi z evropskim upravljanjem, kar je bilo sprejeto. Kar se tiče izboljšanja postopka rumene karte, dve zasedani kosak kažeta, da večina parlamentov meni, da je treba ta postopek izboljšati brez spremembe pogodb. Prav tako sem prepričan, da mora Evropska komisija se bolj truditi in zagotoviti višjo kakovost in boljši odziv na mnenja nacionalnih parlamentov. Kar se tiče upeljave zelene karte eh, in njenega pomena v okrepljenem političnem dialogu, je treba nadaljevati fleksibilno, ko gre za postopkovna vprašanja in ko gre za predloge nove evropske zakonodaje. Naj vas spomnim na tri pobude, ki bi jih lahko imeli za zelene karte, ki so se že pričela letos. Najprej Timothy Boswell eh, z House of Lords, zgornjega doma Evropskega parlamenta, glede živilskih odpadkov. Druga zelena karta. In pritrdilen odgovor komisije smo dobili pred dvema dnevoma. Torej, druga zelena karta, to so uh, podali naši latvijski kolegi v zvezi s direktivo o audiovizualnih storitvah in potem še tretje v zvezi z odgovornostjo podjetij, kar je bilo pravkar predstavljeno torej pred nekaj tedni iz eh, francoske nacionalne skupščine, kar bojo zdaj analizirali parlamenti. Morali bi imeti minimalni prak in časovni rok pri sodelovanju v postopku zelene karte. O tem bomo razpravljali prihodni teden na sestanku Kosak v Luksemburgu. Kar se tiče zelene karte, naj dodam, da se mi tu zdi zelo uporabno vključiti tudi Evropski parlament v čim večji meri. Seveda eh, ima Evropski parlament v okviru člena 225 pogodbe že pravico zaprositi komisijo, da predstavi zakonodajni predlog. A kakršnakoli zelena karta, ki jo podpre tudi Evropski parlament, bi gotovo imela večji učinek. Drage gospe in gospodje, preden zaključim bi pozdravil trud gospe Braso in gospoda Broka v zvezi z njunim delovnim dokumentom, eh, ki govori o boljšem medinstitucionalnem sporazumu in boljši zakonodaji. Delovni dokument priznava potrebo, da se poglobi vloga Evropske unije, saj se soočamo s tolikšnimi izzivi od priseljeva, priseljevanja boja proti podnebnim spremembam do gospodarske in finančne krize pa tudi izboljšanja finančnega upravljanja, kar bi moralo vključevati tudi socialno razsežnost. Pozdravljam ambicije, s katerimi želite zagotoviti spremembe Evropske unije brez sprememb pogodbe. Nisem pa prepričan, ali eh, ne bi nekateri izmed predlogov v poročilu zahtevali po spremembe pogodbe. Je pa treba o vsem v poročilu razmisliti. Danes moramo začeti s tem, najti rešitve kjerkoli lahko in to čim prej da bo Evropska unija bolje pripravljena na soočanje z izzivi. To je še posebej pomembno v zvezi z izzivi, ki sem jih navedel, pa tudi s področji, ki vključujejo nacionalne parlamente, recimo Evropski semester in boljše izvajanje evropskih direktiv in politik. Ko gre za gospodarsko upravljanje, se nacionalni parlamenti soočajo z istimi težavami kot evropski parlamenti. Tudi nas odrivajo na stran in izvršilna veja oblasti na nas pozabi posebej, ko gre za organ, eh, eh, nacionalne organe, ko gre za določene zadeve, recimo ESM. In vse organe bi morali vključiti na takšen način v delo EU, kot to zahtevajo predpisi. Eh, Dokument, o katerem govorim, bo še predstavljen danes do povdne, je pa treba pri tem gotovo upoštevati vlogo nacionalnih parlamentov. Kar se tiče devete točke delovnega dokumenta, bi bil zelo vesel, če bi se vloga nacionalnih parlamentov na podlagi Lizbonske pogodbe, na podlagi člena 4 in 12 te pogodbe in tudi prvega protokola ustrezno omeni. Pa tudi vlogo Kosaka bi morali iz, eksplicitno omeniti v tem oziru. Kar se tiče medparlamentarnega sodelovanja in točke 9, pa tudi točke 10 poročila, ki pravita, da ne bi smeli imeti organov za skupno parlamentarno odločanje, bi morda morali imeti razpravo v zvezi s tem, morda celo predhodno razpravo o oblikah in načinih, kako se parlament sooča s temi vprašanji. Tudi recimo konferenca predsednikov parlamentov, ki predvideva, nadzor nad evropskimi političnimi dejavnosti, tako da bi se lahko izmenjala informacije o teh tako pomembnih vprašanjih na odkrit način. Naša razprava danes gotovo ne bo zadostovala. Posebej zato, ker nacionalni parlamenti niso imeli dovolj časa, le deset dni, deset delovnih dni, da analizirajo delovni dokument, tako kot je zapisan zdaj. Nismo imeli niti možnosti o tem razpravljati v naših odborih, na plenarnih zasedanjih, da bi ustrezno prispevali k razpravi, na katero ste nas povabili. Kar se tiče neuradnega dokumenta o novem medinstitucionalnem dogovoru o boljši zakonodaji, ki ga je posredovala gospa Danuta Hübner, predsedniku Šulcu, ustrezno ocenjuje odnose med evropskimi nacionalnimi parlamenti. Strinjam se, da ne bi smelo priti do poseganja v pristojnosti. Strinjam se tudi, da mora komisija podati boljše utemeljenosti in razlaga za subsidijarnostjo. Strinjam se s splošnimi načeli za spremljanje izvajanja načela subsidijarnosti. To bi bilo dobrodošlo. Prav tako se strinjam, da potrebujemo razpravo o tem, ali bi bilo treba. Ali je medinstitucionalni sporazum tisto mesto, kjer se odloča o sodelovanju nacionalnih parlamentov. Prav tako se strinjam, da bi morali skupaj analizirati, kako poglobiti naš politični dialog, tako kot bomo to storili danes. Dialog, ki bi ga morda lahko menili tudi v delovnem dokumentu. Izboljšanje našega dialoga je gotovo bistvenega pomena za nacionalne parlamente. V naši poslanski zbornici bi želeli odigrati boljšo vlogo v postopku uh, sprejemanja evropske zakonodaje. Po začetnem entuzijazmu, ko smo sprejeli Lizbonsko pogodbo, smo mi, kot številni drugi nacionalni parlamenti, občudili, občutili, da načelo subsidijarnosti kljub svojemu pomenu daje vtis, da je vloga nacionalnih parlamentov omejena uh, le na eh, integracijo. Zato bi potrebovali poglobljen politični dialog in zeleno karto, ter tako bi omogočili nacionalnim parlamentom, da odigrajo svojo vlogo in bi poleg tega še poglabljali integracijo. To je tisto, kar je za luksemburško predsedstvo pomembno in to je tisto, kar je pomembno za našo poslansko zbornico, za naš spodnji dom. In še zadnja pripomba, če želimo boljše sodelovanje med evropskimi nacionalnimi parlamenti, se to ne more dogajati le tu v Bruslju in v Strasburu, začeti je treba doma. Začeti moramo doma, najprej na ravni, na ravni strank. Recimo v naši stranki trikrat na leto organiziramo sestanek z nacionalnimi poslanci, ki so v Evropskem parlamentu. Pomembno pa je, da se lahko se samo stranki in kot predsednik odbora v Luksemburškem parlamentu lahko povem, da se sestajamo vsak ponedeljek zjutraj. Na ta sestanek je povabljenih na šest, naših šest luksemburških evropskih poslancev. Seveda smo mi blizu vsem ključnim krajem dogajanja, zato to lahko organiziramo v ponedeljek zjutraj. Enkrat na mesec po seji v Strasburu pa imamo na dnevnem redu tega sestanka le eno točko, prisluhnemo kolegom z Evropskega parlamenta z tem, kaj se dogaja. To je pomembno. Sodelovanje med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom je pomembno na institucionalni ravni, pa tudi doma. Hvala lepa za pozornost. Uh, Hvala, Mark mislim, da bi bilo treba zaploskati vsakemu posebej, tako da zdaj lahko krok aplauza preskočimo in kar nadaljujemo z ministrom Nikolajem Šmitom. Izvolite. Ne. Eh. Hvala lepa, gospa predsednica. Drage poslanke in poslanci eh, iz nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Na samem začetku želim povedati, da je Luksemburg seveda predsedojoča država in jaz sem tisti minister, ki je prisojen za odnose z Evropskim parlamentom. E, moja razmišljanja pa so deloma tudi osebna. E, to pomeni, da sedaj ne govorim v imenu predsednika sveta. Torej, tu gre torej za e, razmišljanja luksemburškega predsedstva, ki predvsem želi izraziti podporo vašemu eh, procesu razmišljanja in vesel sem, da lahko eh, govorim eh, v tem odboru o vlogi nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta. Z velikim zanimanjem se preučil delovni dokument gospe Breso in gospoda Broka, ta delovni dokument nam daje zelo koristne in zanimive zamisli o nadaljevanju našega razmišljanja znotraj Evropske unije in eh, tudi poročilo gospoda Ferhofštata nam daje veliko dobrih istočnic. Naj citiram javnomensko raziskavo pred eh, nekaj tedni, eh, ki jo je opravila fundacija Bertelsmann. In zamislite se moramo nad temi uh, rezultati. 72 odstotkov odgovorov evropejcev meni, da gre evropska politika v napačno smer. E, torej, tu gre za nek trend euroskepticizma v naših državah, v državah članicah Evropske unije in to je očitno zelo močan trend. To je slaba novica. Imamo pa tudi dobro novico. 60 odstotkov, nekaj več eh, kot 60 odstotkov prebivalcev iz euroobmočja meni, da je treba okrepiti politično in ekonomsko unijo Evropske unije unije. Torej, ob, v Evropi obstaja neka razprava o naravi politike in to je tudi normalno v demokraciji. E, treba se je spraševati o dobri ali eh, manj dobri usmeritvi politiki. politike. E, večina evropejcev pa meni, da je evropska integracija nujno potrebna in po drugi strani si želijo močnejšo politično in ekonomsko integracijo v Evropski uniji. Tu gre torej za naše sodržavljane, ki želijo močnejšo Evropo, ki je bolj sposobna delovanja in ki se laže odziva na velike izzive. In ko danes govorimo o izzivih, seveda vsi vemo, kaj imamo v mislih zadnji teden je še povečal izzive, s katerimi se soočamo, se pravi migracija, terorizma, negotovost po celotni Evropski uniji. Treba si ogledati samo eh, tudi naše sosedstvo in zavedati se moramo, da je Evropa obdana z velikimi težavami in pravimi grožnjami. Treba je torej razmisliti, kako se lahko učinkovito odzovemo na te želje evropskih prebivalcev po močnejši politični in ekonomski integraciji. E, in mislim, da ste vi sedaj pravzaprav e, se odločili za dobro pobudo, saj ste sklicali nacionalne parlamente in Evropski parlament, da skupaj razmišljamo o tem. Uh, Eh, nacionalni parlamenti so pomembni za naše države, pa tudi za Evropsko unijo. 12. člen eh, eh, Evropske pogodbe predvideva pravzaprav, da parlament sooblikuje evropsko politiko in eh, ni samo eh, neka institucija ob robu, temveč igra pomembno vlogo pri oblikovanju evropske politike in mora torej igrati pomembno vlogo. V tem procesu razmišljanja, ki bo upam, da prinesel novo Eh, medvladno konferenco, igrajo pomembno vlogo tudi nacionalni parlamenti. Eh, nacionalni poslanci eh, lahko pravzaprav tudi prispevajo k uspehu konvencije. Jaz sem tudi tu Eh, sodeloval in eh, vem, kako je to. In vlogo nacionalnih parlamentov moramo dejansko izpostaviti. Še nekaj o vlogi Evropskega parlamenta. Eh, ta vloga se je okrepila in razširila z Lizbonsko pogodbo. In mislim, da je tudi povsem normalno, da je tako. Evropski parlament je eh, danes kraj, kjer se izraža evropska demokracija in eh, zato si moramo čestitati. Potem pa glede perspektive, eh, da bi prišlo do revizije evropskih pogodb. Sedanja konfiguracija eh, ni dokončna. Mi se moramo prilagajati, izboljševati, pogodbo in v dveh poročilih je to tudi izpostavljeno. Menim pa tudi, da imamo še veliko manevrskega prostora. Institucionalni razvoj se lahko izboljša in se lahko pospeši in sicer v praktičnem življenju. Vaš odbor je tudi dokaz za eh, spodbujanje sodelovanja v evropskem sistemu. Drugič, eh, razvoj je mogoč tudi brez preminjanja pogodb, eh, hkrati pa je treba izboljšati interakcijo med institucijami. E, to vidimo tudi danes pri e, pogajanjih o medinstitucionalnem sporazumu. Cilj tega seveda ni sprememba pogodbe. To tudi ni v naši pristojnosti. Mi želimo pač eh, videti, kako bi lahko evropske institucije, svet, parlament in komisija bolje sodelovali, eh, zagotavljali boljšo interakcijo in kako bi lahko te institucije dosegale boljšo evropsko zakonodajo. Eh, dan danes eh, morajo tri institucije sodelovati in so zakonodajalca, morata bolje sodelovati. potem bo pa seveda treba eh, pregledati, ali so potrebna prilagajanja pogodbe in revizija pogodbe. Treba je izkoristiti vse možnosti, eh, ki jih ponuja sedanja pogodba. To je izpostavljeno tudi v poročilih. In mislim, da lahko še marsikaj preučimo in bolje izkoriščamo. Poglejmo si migracije. Problem obravnave tega dosjeja ni v tem, da nimamo ustreznih instrumentov v pogodbi. Ne, instrumente imamo. Eh, potrebujemo pa politično voljo, da te instrumente uporabimo in da oblikujemo skupno politiko. Potrebno je tudi pri varnosti eh, v Evropi. Sodelovanje z nacionalnimi parlamenti je na teh področjih zelo pomembno. Še besedico o nekem vprašanju. Seveda moramo zagotavljati doslednost v našem vzpostavljanju institucij. Uh, In v ta namen je treba seveda vključevati nacionalne parlamente v evropski zakonodajni proces. To je bilo predlagano in zahtevano. Mislim, da so eh, nacionalni parlamenti vključeni eh, s postopkom subsidijarnosti in nacionalni parlamenti imajo pomemben vpliv. Sedaj pa ne moremo iz nacionalnih parlamentov narediti tretjega so e, zakonodajalca v evropskem procesu. Kaj bi potem eh, eh, počel svet? Eh, svet potem ne bi igral nobene uloge. Eh, zaradi tega menim, da ta zahteva eh, ni dosledna sistemom eh, institucij, ki ga imamo. Mi vemo, odkot prihaja ta predlog. Še dve eh, besedici o eh, Eh, dveh pomembnih vprašanjih. Evroobmočje. V tem kontekstu potrebujemo okrepitev evroobmočja in tu moramo pregledati določene določbe. Upravljanje evroobmočja lahko izboljšamo in glede tega imamo tudi eh, določene predloge. Eh, predsednikov, petih predsednikov in tudi komisija iz, eh, svoje, v svojem dokumentu z 21. oktobra eh, govori o izboljšavah, vendar mogoče je narediti več. Delitev suverenosti v evroobmočju moramo spodbujati, tu moramo doseči večji napredek. V krizi so bile Eh, sprejete mnoge odločitve na hitro z improvizacijo in mi moramo okrepiti upravljanje euroobmočja. In potem pa moje področje, socialno območje, mora biti tudi vključeno v upravljanje euroobmočja. Zaradi tega je treba uravnovesiti to upra upravljanje s tem, da se oblikuje tudi neka evroskupina na socialnem področju. Za vse to pa niso potrebne spremembe pogodbe. To lahko naredimo na pragmatičen način. Potem pa eh, eh, oblikovanje eh, neke eh, proračunske in eh, davčne kapacitete v eh, evroobmočju. Mi brez te proračunske zmogljivosti ne moremo imeti eh, monetarne unije in eh, mi moramo razmisliti tudi o financiranju, o lastnih sredstvih eh, za financiranje eh, te proračunske zmogljivosti. Razmisliti moramo tudi o vključevanju določenih medvladnih sporazumov, vendar to ni tako pomembno, kot bi nekdo pomislil, potem pa vprašanje legitimnosti evroobmočja in eh, nacionalnega nadzora. Eh, torej, kontrolo, nadzor izvajo nacionalni parlament in Evropski parlament in tudi pri Evropskem semestru morajo biti vključeni. Potem pa socialni protokol. Mislim, da obstajajo prizadevanja, da bi imeli nek socialni protokol nejasni so odnosi eh, med uh, listino o svoboščinah, ki, so, ki je pomembna za trg in socialnimi zahtevami. In komisija sedaj spodbuja okrepitev socialnega stebra. Treba pa je jasno povedati, kakšen je odnos med socialnim sto, stebrom in štirimi svoboščinami. mi ne moremo stvari enostavno prepuščati pravosodju. Torej, treba je najti druge načine za eh, koordinacijo štirih svoboščin in socialnih zadev. Eh, potem pa današnje grožnje, eh, tem smo lahko kos, če uresničujemo to, kar že sedaj omogoča pogodba. Mar si česa torej nismo uh, izvajali, sedaj se moramo lotiti stvari. Eh, in eh, danes govorimo o členu 42.7 in na podlagi tega lahko naredimo več in hitreje in solidarnost se mora uresničevati. Ne morejo solidarnosti eh, izvajati eni, ki dajo na voljo sredstva, ki izvajajo ukrepe. Mi imamo, na primer, eno državo, ki je vojaško zelo eh, prizadeta in eh, ta država ne dela samo zase, temveč za celotno Evropsko unijo solidarnost eh, ne sme ostati na besedni ravni, temveč se mora izraziti tudi eh, v prispevkih, vojaških in drugih. Treba je razmisliti seveda tudi o finančnem vprašanju mi ne moramo očitati eh, neki državi, ker eh, ne spoštuje pakta stabilnosti in eh, rasti, ker pač porablja sredstva za zagotavljanje cel varnosti celotne Evrope. Bring, bring. Hvala lepa. Omenili ste tudi politično voljo, za katero se mi je zdelo, da že izginja, ampak očitno je še prisotna. Najlepša hvala za vaše prepričljive, zelo prepričljive vizije, ki ste nam jih predstavili o pravzaprav vseh vidikih dela, ki ga upravljamo v parlamentu in v odboru AFKO. Hvala lepa, zdaj pa še direktor Pascal Ardini v imenu Evropske komisije. Izvolite. Hvala lepa, hvala gospa predsednica, lepo zdrav vsem. Za začetek bi želel prenesti opravičilo prvega podpredsednika komisije Timmermansa, ker danes zjutraj ni mogel priti na ta sestanek, vendar pa so ga včeraj popovdne poklicali na sestanek v Turčiji. Kot veste, smo sredi pogajan o akcijskem načrtu s turškimi oblastmi, zato je moral odpotovati tja, da se pogovori o številnih ključnih elementih tega akcijskega načrta. Danes do povdne bi želel podati nekaj pripomp v zvezi z odnosi med novo Evropsko komisijo in nacionalnimi parlamenti in poskušal preučiti, kaj se je spremenilo. Prosil pa bi predstavnike nacionalnih parlamentov, da mi potrdijo, ali se je kaj spremenilo ali ne. Mi v Evropski komisiji gotovo poskušamo doseči nekatere spremembe. Najprej, ko je komisija pričela s svojim mandatom, smo poskušali zagotoviti pomembne dejavnosti na pomembnih področjih in manj dela na manj pomembnih področjih. Med pomembne dejavnosti pa sodijo seveda tudi odnosi z nacionalnimi parlamenti. Kaj to pomeni? Prvi podpredsednik je pristojen tudi za medinstitucionalne odnose, posebej za odnose z nacionalnimi parlamenti. To pomeni tudi, da gre za deljene pristojnosti v celotnem kolegiju. Nikoli še nismo imeli toliko sestankov med člani kolegija in nacionalnimi parlamenti eh, na ravni odborov ali plenarnih zasedanj. Po več kot enem letu smo jim izvedli že več kot 200 obiskov eh, na sestankih med predstavniki Evropske komisije in nacionalnih parlamentov drugače obravnavamo tudi korespondenco, pisni dialog s predstavniki nacionalnih parlamentov. 1. septembra letos smo uvedli nov način odzivanja na mnenja, ki jih prejmemo strani nacionalnih parlamentov v okviru političnega dialoga. Zdaj so odgovori veliko bolj politično naravnani. Podpiše jih prvi podpredsednik in pristojni komisar, Vključeni pa so tudi tehnični elementi v te dopise. Vsi nacionalni parlamenti pa prejmejo naslovno stran z odzivom na njihova vprašanja, ki so ga posredovali. Maja letos smo sprejeli tudi svežano boljši zakonodaj. Ta vključuje številne elemente, s katerimi poskušamo izboljšati raven posvetovanj, ki jo opravimo, preden komisija predstavi zakonodajni predlog in tu zares opogumljamo nacionalne parlamente, da izkoristijo to možnost, da podajo svoje komentarje in svoje argumente zelo zgodaj v zakonodajnem postopku. Mislim, da se je odnos z nacionalnimi parlamenti zares razvil in število rumenih kart se je bistveno zmanjšalo. V zadnjih dveh letih smo dobili le dve rumeni karti, dva rumena kartona. Uh, In eh, to številko si lahko razlagamo, bodi si, da se je komisija bistveno izboljšala pri svojih eh, objasnitvah v zvezi z načelom subsidijanosti ali pa so tu drugi dejavniki, ki so odigrali svojo vlogo. Konec eh, mandata prejšnje komisije in zmanjšanje novih zakonodajnih predlogov gotovo do neke mere razložita zmanjšanje števila rumenih kart, vendar pa ne v tem obsegu, kot smo mu priča. Enako velja tudi za obrazložena mnenja. Eh, v prejšnjem mandatu jih je bilo 88, torej pomislekov nacionalnih parlamentov v zvezi z načelom subsidijarnosti, lani jih je bilo 21, letos pa smo jih prijeli samo 8 do sedaj meni se zdi, da gre za pozitiven razvoj. Agenda, ki se meni zdi bolj pozitivna, zdaj zares cveti. Lani smo imeli 600 pisnih korespondent nacionalni parlamenti v okviru političnega dialoga. Najnovejši primer na tem področju je prvi zeleni karton, Eh, ko gre za prispevke 17 nacionalnih parlamentov, zvezi, ki predlagajo komisiji, da poda predlog na področju živilskih odpadkov, živilskih završkov. Eh, podpredsednik Timmermans je že na zasedanju Kozak izrazil podporo mehanizmu zelenega kartona, saj se ustrezno uvršča v kontekst pogodb, ne zahteva sprememb pogodb, In zdi se mi, da so tu pomembna predvsem dva elementa. Prvič, časovnica, časovni okvir, zeleni karton, ki smo ga prejeli iz. Eh, britanskega zgornjega doma parlamenta je prispel v pravem trenutku. Komisija je takrat pravkar pripravljala nov zakonodajni svežen o krožnem gospodarstvu. In prispevek sploh ne bi mogel priti ob boljšem času, kar je zares pomembno, za relevantnost in pomen tega mehanizma. Eh, drugi vidik pa je število nacionalnih parlamentov, ki je to pobudo podprlo. 41 zbornic imamo in število je tu že pomembno. Več zbornic, ki bo podprlo to pobudo, bolj se bo izkazal nacionalni interes na ravni v zvezi s pobudami komisije, več politične teže bo to imelo in bolj bo morala komisija vse skupaj upoštevati. Zato sem zelo vesel, da je gospod Anžel že omenil, da se je komisija pred kratkim odzvala na prvo izkušnjo s tem mehanizmom in veselimo se že eh, dveh novih pobud, ki bo tak malo sprejeti v okviru omenjenega mehanizma. Seveda je treba dodelati še nekatere podrobnosti. Uh, Eh, na ravni nacionalnih parlamentov, kdo, to, eh, zeleno, data, kdo ta zeleni karton izda, kakšen je časovni rok, če se želi kaj dodati ali vzeti pobudi, ampak to so tehnične podrobnosti. Drugače pa je pobuda gotovo zelo smiselna. Prejeli smo tudi pismo prejšnji teden od določenega premijeja, ki je predlagal tudi mehanizem s kartonom drugačne barve, ampak v to se ne bi spuščal. Spodbujamo in pozdravljamo pa tudi medparlamentarno usklajevanje in sodelovanje. Zdi se mi, da gre tu ponovno za vprašanje števila. Mi zares pozdravljamo pobude, ki so jih izdali določeni nacionalni parlamenti, da se v delovnem programu komisije opredeli, kateri so predlogi, ki bi lahko bili problematični, ko bodo v obravnavi in da že prej stopijo stik s svojimi kolegi v drugih državah članicah, eh, se združijo in predajo komisiji pobudo. To se mi zdi zelo močan instrument in mi to medparlamentarno sodelovanje gotovo pozdravljamo že v zelo zgodni fazi zakonodajnega postopka. Za konec pa bi povedal nekaj, kar se tiče upravljanja evroobmočja. Komisija zelo aktivno sodeluje v tej razpravi. In pripravili smo poročilo petih predsednikov o poglobitvi ekonomske in monetarne unije. V dveh fazah smo to predlagali. Antrate Constant je prva faza, potem pa druga faza preučitev sprejem, ki bi se jih dalo izvesti. Pripravili smo ambiciozni predlog za, zunanjo, za zunanje zastopanje evroobmočja in v zvezi s tem se že veselimo razprav v parlamentu in v svetu kjer je predlog že naletel na določene pomisleke. Načeloma lahko rečem, da zelo podpiramo medparlamentarno sodelovanje, pozdravljamo pobude na tem področju. Če pa, če pa bi se pojavile težave na tem področju, bi morali razmisliti tudi o spremembi pogodb, seveda. Hvala lepa, veliko optimizma smo lahko slišali, hvala tudi vsem kolegom. Dragi kolegice in kolegi, zdaj pa se bomo lotili bistva naših razprav danes in preden začnem, bi vas vse obvestila o tehnični podrobnosti, ker boste prihajali v dvorano in je zapuščali. Naj povem, da tisti, ki prihajate z nacionalnih parlamentov, ste vabljeni tudi na kosilo. Skupaj s poslanci. Torej, po do povdanski seji ob 12.30 ste vabljeni na kosilo uh, in tudi Evropski parlament se ne pritožuje, po mojem. Zdaj pa sta na vrsti dve predstavitvi, dveh soporočevalcev, Mercedes Breso in Elmar Brok sta na vrsti, kdo bo spregovoril prvi eh, je na vama, ampak vsak ima na voljo sedem minut. Prosim, da to spoštujete. Uh, are we start? Will, will you start? Ne? Eh, mi? Okay. Kdo bo začel? Jaz? Prav. Dober dan, govorila bom italijansko. Dobrodošli in tudi hvala za to, da ste se odzvali po vabilu Evropskega parlamenta. Začela bom s tem, da spomnim na grozne dogodke v Parizu. To je seveda sprožilo velike emocije vseh, vseh nas in predsednik Hollande se je sklicval na 42. člen skozi 7, da pomagamo Franciji v tem boju. Lahko bi uporabil tudi eh, člen 228 pogodbe o delovanju Evropske unije, ki predvideva obveznost držav članic, da ponudijo pomoč v primeru terorističnega napada torej to specifično eh, govori o takšnih situacijah. In tak primer je tudi zelo specifičen za Lizbonsko pogodbo, ki se odziva na potrebe po večjem uče, eh, sodelovanju in večji učinkovitosti takega sodelovanja v številnih primerjih, ko gre za ekonomske krize, za socialne krize, za migracije in tudi ko gre za varnost naše celine. Kaj je torej namen našega poročila? poročila in sicer, da opozorimo na to, kako Lizbonska pogodba vsebuje velik potencial, ki pomaga Evropski uniji v nadaljem procesu integracije in pri soočanju z izzivi, ne da bi. Um, Eh, morali zaradi tega spremeniti pogodbo in to bi bilo tudi zelo komplicirano. Eh, o kakšnih izzivih govorimo? Kriza z begunci, boj proti terorizmu, globalizacija, ekonomije, podnebne spremembe, pa tudi šibkost monetarne in ekonomske unije v kontekstu globalne krize, pomankanje konkurence in socialne posledice tega v številnih državah članicah, krepitev notranjega trga na področju storitev in na področju področju digitalne ekonomije začela bom z ekonomsko razsežnostjo. Ekonomska kriza in kriza zadolžitve so pokazale, da je upravljanje na tem področju neučinkovito in na to je že opozoril luksemburški minister. Moramo nadaljevati pri reformah, s katerimi smo začeli, sprejetjem različnimi svežnji in eh, treba je storiti več za evropsko gospodarstvo in za državljane in zato moramo izpolniti. Eh, notranje, torej enotni evropski trg in razen tega moramo uvesti mehanizem stabilnosti v institucionalni sistem, da bi torej izpopolnili eh, ekonomsko in monetarno unijo, bi bila potrebna večja integracija evroobmočja in tudi to je že bilo rečeno, treba je okrepiti eh, proračunske sposobnosti evroobmočja tako, da lahko neposredno poseže v primeru krize. Eh, um, notranji trg, ki je največji dosežek Evropske unije, treba ohraniti. In obstaja možnost eh, v okviru pogodbe, da vključimo tudi socialno razsežnost. Unija ni samo ekonomski projekt, temveč tudi socialni projekt. Naš cilj ni samo rast gospodarstva, temveč tudi in predvsem blagostanje eh, evropskih državljanov, blaginja evropskih državljanov. In da bi to spodbujali, moramo zagotoviti pravice eh, delavcev, ki izkoristijo možnost mobilnosti, njihove socialne pravice, tako kot to zagotavljajo členi pogodbe o delovanju Evropske unije 152 in 153. Mislimo, da je treba spodbujati idejo o minimalni plači. Posamezne države so to eh, spodbudile in predlagale. Druga tema je zunanje delovanje, varnost in obramba. Eh, to so naši cilji seveda jasni. Razvoj zunanje politike, obrambne in varnostne politike, torej skupne politike, to bi imelo velike prednosti. Evropa bi govorila z enim glasom, tako bi zmanjšali neučinkovitost in bolj učinkoviti bi bili pri soočanju s sedanjimi izzivi. Vendar, eh, torej samo kot Evropska unija bomo kos eh, globalnim izzivom. Tu imamo več predlogov, ukrepitev Frontexa za varovanje zunanjih meja, strukturno stalno sodelovanje na tem področju. Torej, pogodba predvideva več eh, ukrepov in eh, tudi obrambna unija se nam zdi neobhodno potrebna. Potem um, institucionalni ustroj. Nimam veliko časa, da bi se s tem ukvarjala, vendar zdi se mi, da moramo uh, si ogledati uh, strukturo delovanja Evropskega sveta in sveta ministrov Evropske unije. To še posebej, kaj ti tako da bi svet se lahko spremenil tudi v zakonodajno zbornico in da bi eh, predvsem v eni sestavi nastopal kot zakonodajni organ. Um, torej, gre torej za porazdelitev pristojnosti znotraj uh, sveta Evropske unije, kajti v zadnjem času je uh, um, bilo preveč tega in preveč se je to razcefralo. Um, Seveda so pomembna takšna srečanja s poslanci nacionalnih parlamentov, da bi obravnavali takšna vprašanja, predvsem, ko gre za morebitne spremembe. Sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti bi moralo biti močnejše, to je treba okrepiti. Um, postopki z rumenimi in oranžnimi kart, eh, kartami doslej niso delovali, to, o tem je treba razmisliti in tudi v pismu um, predsednika vlade Združenega kraljestva Cameron je to omenjeno, to bo torej tudi del pogajanj z Združenim kraljestvom. Osebno menim, da bi zeleno karto to lahko bolje funkcioniralo in na osnovi današnjih razprav bi potem lahko uh, Eh, začeli razpravljati o strukturiranju postopkov, ki naj bi bili jasni. Torej, eh, s tem sem tudi že končala in sem ostala v mm, času, ki mi je bil odmirjen. Mislim, da. Eh, je treba seveda govoriti tudi o soglasnem, eh, o odločanju soglasno oziroma z kvalificirano večino in tudi o tem govorimo v našem poročilu. Zdi se nam pomembno, da bi več uporabljali eh, glasovanje s kvalificirano večino in da bi se tudi bolj poslužili možnosti okrepljenega sodelovanja med državami članicami, ki želijo poglobiti eh, ta proces integracije. To bi še lahko izboljšali. Hvala. Kot eh, poročevalca sva seveda zelo um, zainteresirana, da uh, slišiva čim več pripomb z vaše strani. Hvala lepa. Elmar Brok je naslednji. Tisti, ki pa se želite oglasiti zatem, nas, nam prosim pokažite čim prej svoje kartice, da pripravimo seznam. Elmar Brok. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi, gospa Breso in jaz eh, sva naredila osnutek poročila tudi s pričo izzivov, s katerimi se soočamo kot evropejci v tem eh, globalnem redu. Način dela Evropske unije in pristojnosti Evropske unije se morajo orientirati potem, kako eh, lahko najlažje najdemo odgovore na izzive. Lisbonska pogodba daje mnoge možnosti, ki jih pa še nismo izkoristili in to je očitno. Gospa Breso je navedla celo vrsto primerov. Vedno znova nas presenečajo krize, na katere nismo pripravljeni, eh, ker možnosti iz Lozbonske pogodbe nismo izkoristili, da bi si preventivno pripravili instrumente za odzivanje na krize. Tako je bilo tudi v času finančne krize 2008. Če bi eh, sedaj imeli eh, instrumente, ki smo jih eh, sedaj mukoma pripravili v zadnjih petih letih, eh, bi lahko preprečili krizo ali pa bi bil boj proti njej bistveno lažji. Pri vprašanju migracij smo spet v isti situaciji. Nemočni, čeprav je predvidena možnost zunanjih, zunanjega nadzora, vendar tega nihče ni delal, tudi moja država eh, eh, pred enajstimi leti eh, ni hotela sprejeta, da bi bile balkanske države varne tretje države. Eh, in tudi eh, kvot niso hoteli. Eh, moja država je odkrila solidarnost, odkar begunci prihajajo v Nemčijo. Ko so begunci prihajali drugam, smo do pomladi pač bili proti kvotam in sedaj jih zahtevamo. Pa drugi morda tega niti niso dojeli, kako hitro je to šlo. London, Berlin, Amsterdam, kdorkoli eh, pač eh, so bili proti določenim ukrepom, ker so pač menili, da Evropska unija eh, hoče sebi prilastiti preveč kompetenc. In sedaj pa očitamo neuspeh. In eh, gospa Breso je že omenila v torek, eh, je. Eh, Eh, predsednik Olon zahteval uporabo člena 42.7 in nihče ne ve, kaj to pomeni. Lizbonska pogodba pa eh, je na voljo že pet let, kolikor vem. E, morali bi imeti nek skupni štab za načrtovanje, kdo kaj počne, kako si delimo delo, kako uh, naj sodelujejo države članice, ne Evropska unija. Torej, vsi so sedaj presenečeni in nevedni. Potem instrument uh, stalnega strukturiranega sodelovanja to je namenjeno državam, ki želijo tešnejše sodelovanje. Kdor noče, pač noče. In to je izredno zapisano v pogodbi, da je pač treba upoštevati razlike med državami in pripadnost eh, določenim eh, zavezništvom. Naprimer, mi imamo članice NATO in take države, ki to niso. Pa kljub vsemu, na vsem Eh, na vseh teh področjih nismo ukrepali. Mi porabljamo 190 milijard evrov za obrambo, to je več kot Rusija, torej mi v celotni Evropski uniji imamo dvakrat več vojakov kot uh, američani, žal pa niso obraženi. Mi imamo vojske, kjer imamo 80 odstotkov kadrovskih stroškov in uh, sedaj smo uh, nebogljeni. Če pa o vseh teh stvarih, ko želimo govoriti na evropski ravni, nam očitajo, da si prilaščamo kompetence. Torej, mi moramo uporabljati možnosti, ki jih predvideva pogodba. To so ratificirale države članice in vsi mi vemo, da vprašanje migracije, zunanje političnih izzivov, terorja, podnebnih sprememb ne mora več reševati posamezna država članica. Nobena nacionalna država ne more reševati teh problemov. In mi imamo pač ta oski okvir Lizbonske pogodbe, ki so jo ratificirali nacionalni parlamenti in znotraj tega okvira moramo poiskati odgovore. In mislim, da je to vprašanje našega političnega eh, razreda. Državljanu je vseeno, ali to počnejo nacionalni parlamenti ali Evropski eh, parlament. Pristojnosti se ne spreminjajo in gospa Breso in jaz ne govoriva o spremembi pogodbe, temveč samo o tem, kaj lahko naredimo znotraj pogodbe. Mi imamo sedaj neko politično vzdušje in eh, v takem političnem vzdušju pametno spreminjanje pogodbe ni mogoče. In eh, mi vemo pa, da te probleme lahko razrešujemo samo skupno politiko. Mi moramo ohraniti enotnost Evropske unije. Pri fiskalnem paktu smo ugotovili, da so se države članice sprejele, da je evro uh, valuta Evropske unije. Ena država ima opt-out, druga ima opt-in, eh, za vse pa veljajo pravila. Sedaj pa graditi nove institucionalne uvire in uh, zanikati, da bi bil evro uh, valuta Evropske unije. Uh, je nesmiselno. Mi imamo sicer v Evropske unije več eh, valut, vendar evro je valuta Evropske unije. Eh, potem se tu zastavlja vprašanje eh, razlikovanja med državami z evrom in tistimi brez, med državami prvega razreda in drugega razreda. Tega se ne smemo lotevati, te razprave. Evropski parlament in nacionalni parlamenti imajo odgovornosti zlasti tudi pri evropskem semestru in to moramo jasno povedati. E, parlamentarne odločitve ne se sprejemajo na tisti ravni, kjer je tudi pristojnost. Mešanice ne delujejo in tudi niso legitimne. In zaradi tega se mi zdi. E, Pravilno. Da, pri ESM o denarju, ki je nacionalni denar, odločajo nacionalni parlamenti. Za določena pravila in zakonodaja eh, pa je pristojen Evropski parlament, naprimer o, za smernice o konvergenciji in podobno. Potrebno je tudi skupno parlamentarno sodelovanje. Pri razvoju Lizbonske pogodbe in pri uporabi pogodbe moramo skrbeti za to, da bodo strukture odločanja v Evropski uniji postale bolj jasne in potrebujemo transparenten svet. Mi imamo uh, svet, uh, imamo dva doma, pravzaprav, uh, uh, parlament in svet. In svet ne deluje na transparenten način, kot bi pač moral delovati nek dom in svet bi pa to lahko uredil s spremembo poslovnika. To je pomembna točka za razpravo z državljani. Zaradi te metode sveta državljani ne vedo, kdo je odgovoren eh, za katero odločitev. Nacionalne vlade se skrivajo, ne prevzemajo odgovornosti za svoje odločitve. In zaradi tega moramo zagotoviti to preglednost. E, zakonodajo e, mora svet sprejemati v javnih sejah in e, svet mora biti pripravljen pripravljen spoštovati pogodbo in izvajati odločitve s kvalificirano večino, kjer je to mogoče. Obnašanje ministrov za notranje zadeve do septembra, eh, da pač ne bodo eh, uporabljali eh, večinskih odločitev, čeprav to predvideva pogodba, to je pravzaprav protipravno eh, delovanje. In razmisliti je treba, ali se lahko obrnemo na Evropsko sodišče. To je kršitev pogodbe, stalno. In s tem eh, lahko pač blokirajo stvari in stvari postajajo dražje. Mi moramo pogledati, eh, kako bomo mi kot parlament to skupaj, naši parlamenti to kontrolirali. Mi na naši ravni, vi na vaši ravni, kako se lahko okrepimo. In organi eh, za zunanjo in varnostno politiko eh, in 13. člen eh, so pomembni. Jasno pa mora biti, da to niso organi odločanja. To so Eh, organi za informiranje in eh, posvetovanje, kjer se dela s konsenzom. Bil sem tudi soodgovoren za razvoj varnostne in obramne politike in sedaj stvari odlično delujejo, če pomislim na zadnji sestanek v Luksemburgu. In sedaj so spreti dogovori v eh, monetarni in gospodarske uniji po 13. členu In tudi nacionalni eh, parlamenti se sedaj pojavljajo s svojimi nalogami pri fiskalnem paktu. To je bil predlog Evropskega parlamenta. Mi se moramo vzajemno informirati, razpravljati drug z drugim, zato da bomo vedeli, kaj se dogaja. In mi moramo skupaj nadzorovati naše administracije na nacionalni in evropski ravni. In potem oranžni kartoni, v pogodbi, v pogodbi piše, če 50 odstotkov nacionalnih parlamentov zaradi subsidijarnosti in sorazmernosti meni, da je predlog zakonodaje napačno, lahko Eh, zaključi in konča Evropski, eh, lahko dokonča Evropski parlament nek zakonodajni predlog brez sodelovanja sveta in komisije. Noben nacionalni parlament tega še ni uporabil. In zaradi tega moramo v praksi govoriti o tem, da eh, nam mora eh, komisija dati daljše roke in mi želimo sodelovati z nacionalnimi parlamenti, da stvari bolje tečejo. Če 50 odstotkov nacionalnih parlamentov reče ne, potem se bomo mi zavezali, da poskrbimo za to, da svet konča svoje delo na določeni zakonodaji. To je vse skladno z Lizbonsko pogodbo. Torej tu imamo celo vrsto možnosti za sodelovanje, za krepitev sodelovanja nacionalnih parlamentov in krepitev načela subsidiarnosti. Hvala lepa. You, Elmar. I, i, i. Hvala lepa, Elmar. Sedaj podpredsednik Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Eh, prosim, da spoštujete eh, predvideni čas petih minut, se pravi gospod Gonzalo Lobo Xavije. Hvala lepa, gospa predsednica. Mislim, da se lahko strinjamo s tem, kar smo slišali danes eh, do povdan. Radi bi pa eh, z vidika ekonomsko-socialnega odbora dodali še nekaj drugih vidikov. Mi zastopamo civilno družbo in eh, Evropska unija gre sedaj skozi eh, največji izziv od njenega nastanka. Eh, tu ne gre samo za finančno krizo, kjer je prišlo do razhajanja med državami, prebivalci. Evropska unija se sooča tudi z dramatično zunanjo grožnjo in to je tudi preskus za solidarnost in kohezijo v Evropi. V tej perspektivi eh, vidimo, da eh, pogodba omogoča mnoge postopke, ki jih pa ne izkoriščamo, pa bi jih lahko izkoristili za izboljšanje politike in krepitev Evropske unije eh, navzven in navznotar. Treba bo seveda tudi pregledati določene elemente pogodbe in eh, spremeniti pogodbo, vendar dan danes teh pogojev nimamo. E, nimamo pogojev za ponovna pogajanja o pogodbi e, in spogajanje bi odprli Pandorino skrinjico in v tem trenutku ni nobene ne politične, ne administrativne volje za to. Torej, vprašati se moramo, kaj storiti v okviru obstoječe pogodbe. Imamo določene. Eh, eh, eh predloge in sicer mi moramo uresničiti eh, pet temeljnih eh, stvari iz členov 8 do 12 pogodbe. Obstajajo predlogi za notranji trg, energetsko unijo, eh, strategijo EU 2020, Evropska listina eh, za temeljne pravice, potem eh, preverjanje makro strategij za prihodnost, potem vzpostavitev sistema lastnih sredstev. Mi izpostavljamo tudi eh, to, da je treba okrepiti eh, EMU in evro območje. Eh, treba je okrepiti integracijo in dopolna, dopolniti Evropsko monetarno unijo in to pomeni, da moramo zagotoviti spremljanje, monitoring finančnega stebra, hkrati pa je treba zagotavljati eh, ekonomski in socialni eh, stebr. Eh, mi smo v ekonomsko-socialnem odboru pripravili tudi poročilo na lastno pobudo o teh sebrih. To je poročilo Eko 376 mi se moramo osredotočiti na implementacijo načel demokratskega in participativnega upravljanja EU eh, na solidarnost mi želimo bolj učinkovito izvajanje 11. člena pogodbe in vrniti se moramo k eh, evropski metodi, kjer naj bi Evropski parlament imel močnejšo ulogo. Mi se zauzemamo tudi za okrepljeno subsidijarnost horizontalno in vertikalno. E, organizacije civilne družbe, socialni partnerji in nacionalni parlamenti naigrajo okrepljeno vlogo. V tem kontekstu e, pozivamo e, k temu, da bi v bodoči reviziji pogodbe upoštevali tudi okrepljeno vlogo ekonomsko-socialnega odbora in institucionalna vloga naj bi bila eh, tudi priznana v kateremkoli medinstitucionalnem sporazumu o boljši zakonodaji. Eh, zunanje in notranje okolje EU je nestabilno, eh, vendar mi menimo, da z več integracije lahko ustvarimo močnejšo Evropsko unijo in ne z vzpostavljanjem zidov okoli držav članic. Mi potrebujemo vizijo za jutrišnji dan. Nihče, eh, ne evropske institucije, ne države članice, ne civilna družba ne morejo biti eh, uspešni eh, pri nadaljem razvoju. Delajmo partnersko, premikajmo se in izkoriščajmo možnosti. Hvala lepa eh, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru za pripravo mnenja in tudi za to, da ste spoštovali eh, časovno omejitev. Sedaj pa dobijo besedo predstavniki nacionalnih parlamentov, ki želijo spregovoriti pa tudi eh, kolegi iz Evropskega parlamenta. Lot, Timothy Boswell, prosim. Hvala lepa. Čestitam vam in vašemu odboru k organizaciji tega pomembnega odbora o bodočem institucionalnem razvoju Evropske unije. Ta uh, sestanek medparlamentarnega odbora želi okrepitev dialoga med Evropskim parlamentom in nacionalnim parlamentom. To, ta sestanek je prišel o pravem času. Če Združeno eh, kraljestvo ostane v Evropski uniji, eh, bo naš parlament prav gotovo hotel bolj učinkovito sodelovati z Evropskim parlamentom. Eh, sedaj k moji temi odnose eh, med nacionalnimi parlamenti na eni strani in Evropskim parlamentom na drugi strani naj ne bi bili eh, moteni z ovirami. Eh, eno tako oviro sem že v preteklosti omenil in vesel sem, da sedaj lahko govorim o pismu, ki sem ga že poslal vam in ki je bilo posredovano vsem. Eh, gre za sodelovanje eh, eh, Evropskega parlamenta pri evropski zakonodaji, da to ne poteka preko medparlamentarnih sporazumov. To za nas povzroča določene težave. To se je izkazalo tudi pri novi uredbi o Europolu in tudi pri pravici do eh, preiskav. In eh, problemi se lahko pojavijo tudi pri eh, pogodbi o, oziroma uredbi o Eurojustu. V delovnem dokumentu pišete, da je treba pač izkoriščati potencial Lizbonske pogodbe. E, to piše v odstavkih 5 in 10 tega dokumenta. E, tu gre za predpisovanje ukrepov nacionalnih parlamentov. Kaj mislite stavkom, ne bo skupnih eh, parlamentarnih organov odločanja? Kaj je s tem mišljeno? Potem naj razložim eh, svoje pismo. Eh, po ustavi Združenega kraljestva morda določene stvari niso jasne, vendar parlament v Westminstru je suveren in eh, odločitve niso predmet revizije sodiš. To je temelj eh, naše ustave. Eh, Vestminsterski parlament ne more biti eh, podvržen eh, pregledom eh, Evropskega sodišča in tudi ne med parlamentarnemu nadzoru EU agencij. In to se odraža tudi pravzaprav v pogodbah Evropske unije. Tu eh, se ne eh, opredeljujejo pravne obveznosti nacionalnih parlamentov. Evropska unija mora spoštovati eh, podedovane ustavne strukture držav članic. To piše v pogodbi. E, glede našega parlamenta pa velja, da se tu pojavljajo določene težave in e, morda imajo težave tudi drugi parlamenti. Gospa predsednica, rad bi izpostavil naslednje. Mi smo zaskrbljeni samo zaradi procesa, kako se o, o, dogovarjamo o nadzoru parlamentov, ne, nimamo pa nič proti sami vsebini. Proces je problematičen. Mislim, da je dovolj, da se sklicujemo na eh, sodelovanje med parlamenti, detajli eh, sodelovanja pa naj se urejajo zunaj evropske zakonodaje. To je pravzaprav tudi eh, element modernega parlamentarizma. Eh, eh, o parlamentarnem sodelovanju eh, se odloča v konsenzu med Evropskim parlamentom in eh, nacionalnimi parlamenti o tem ne odločajo, ta so zakonodajalca brez sodelovanja nacionalnih parlamentov. In zgornji dom v Združenem kraljestvu eh, je zato, da tesneje sodelujemo z Evropskim parlamentom in upam, da ne bo prišlo do nepotrebnega nesporazuma zaradi procesa eh, Eh, eh, sodelovanja in da pač se bomo temu v prihodnje eh, izogibali. Hvala lepa, Rija Omenrojten. Hvala, gospa predsedujoča. Govorila bom nizozemsko. Zato, ker je zagotovljeno tolmačenje v nizozemščino in iz nizozemščine in zato, ker um, imam rada svoj jezik. Vesela sem in dobro se počutim, da sem v Evropskem parlamentu in rada sem tukaj, vendar spregovorila bom kot poslanka nizozemskega parlamenta. Če si ogledam današnjo temo, moram povedati, da je to nekaj, s čimer se ukvarjam že zelo dolgo. 25 let sem bila poslanka v Evropskem parlamentu. Z nacionalnimi parlamenti je treba sodelovati. To je podaljšana roka za, za nadzor demokracije. Gospa eh, predseduj, predsednica, to pomeni, da morajo parlamenti eh, poglobljeno, bolj intenzivno sodelovati. Eh, temeljito sem si ogledala delovni dokument. V delovnem dokumentu najdemo veliko predlogov za izboljšave, ki jih lahko izvedemo, ne da bi eh, spremenili pogodbo. In pozdravljam, eh, gospa predsednica, da. Je, eh, da naj bi izboljšali sistem rumenega kartona, kajti v nizozemskem parlamentu nismo vidno zadovoljni z rezultati želim eh, pri tem opozoriti na evropski predlog. Torej, tu eh, je treba zagotoviti neko izboljšavo. Obenem želim povedati, da piše v delovnem dokumentu, da naj bi svet eh, deloval bolj transparentno pri sprejemanju zakonodaje. To pa velja tudi za Evropski parlament. Uh, ugotavljam namreč in tu tudi na osnovi dolgoletnih izkušenj, da če se sprejme nek zakonodajni akt v prvi obravnavi, uh, da um, so um, možnosti za poslanke in poslance v takem postopku zelo omejene. Uh, mislim, da moramo doseči eh, boljše dogovore, gospa predsednica, boljši sistem eh, rumenega kartona in boljšo, boljše dogovarjanje o zakonodajnem postopku. To je možno doseči tudi brez eh, spremembe pogodbe, vendar se sprašujem tudi naslednje. Predlaga se, da bi eh, predsednika sveta in komisije eh, nekako enotno uh, obravnavali in usmerili. Ne vem, ali se to lahko zgodi brez spremembe pogodbe. In tisti, ki so to predlagali, naj povejo, kako si to predstavljajo v praksi. Razen tega, cenim, da sta odbor regi in ekonomski in socialni odbor omenjena v tem dokumentu. Uh, preden sem postala po poslanka v Evropskem parlamentu, sem bila poslanka v spodnjem domu nizozemskega parlamenta. E, torej, v drugem spodnjem domu e, v nizozemskem parlamentu ne um, odločamo o zakonih, če nimamo um, za take zakone tudi mnenja uh, ekonomskega in socialnega odbora in odbora regij. Ampak to je odvisno tudi od teh dveh odborov. Postopki namreč ne potekajo sporedno s postopki v Evropskem parlamentu. Ta dva, ti dve eh, organizacije, ta dva organi, organa morata razmisliti o možnih izboljšavah. Sedaj pa nekaj o Lordu Boswellu. Mislim, da moramo najti odgovor na to, mogoče pa lahko popovdan, če govorimo o tem. Hvala, Rija. Charles Görens, eh, prosim eh, kolegice in kolege, da se držite trih minut eh, za prispevke. Charles. Hvala lepa, gospa predsednica. E, takoj Eh, lahko podpišem to, kar sta povedala gospa Breso in gospod Brok glede priložnosti, ki jih mora izkoristiti Evropski parlament skupaj z nacionalnimi parlamenti. Naj bom zelo konkret v svo, konkreten v svojih besedah. Že eh, leta in leta sem kot nacionalni poslanec in kot evropski eh, poslanec priča takim dogodkom. Ugotavljamo vedno isto. Eh, no, eh, Luksemburško, Luksemburški parlament zelo dobro poznam in vedno govorimo o nadzoru eh, v primeru politike v skupni odgovornosti. Pomislimo tudi na Evropski sklad za razvoj. Parlament, Evropski parlament ne more nič reči o e, proračunu nacionalni parlamenti nadzorujejo uh, nacionalne vlade in uh, lahko pravzaprav kontrolirajo samo mali delež. Uh, komisija skrbi za ta sklad uh, in tega organa ne kontrolira nišče. Ali uh, kak nacionalni parlament nadzira Evropski sklad? sklad uh, za razvoj. Uh, mislim, da bi to bilo potrebno, da se na tem področju tudi zagotovi nadzor. Potem pri uh, razvojnem sodelovanju tudi velja, da moramo bolj sodelovati, bolj usklejevati stvari. Kdo? je pomislil na to do sedaj in kaj želim glede tega predlagati. Treba je imenovati eh, dve, tri osebe iz eh, Evropskega parlamenta, potem dve, tri osebe kot predstavnike nacionalnih parlamentov in skupaj naj se dogovorijo, kako vzeti v roke nadzor. Uh, Eh, in eh, nadzor eh, morajo izvajati parlamentarni organi 29 institucij. Tu v mislih imam seveda Evropski parlament in 28 nacionalnih parlamentov. Ali se lahko glede tega dogovorimo? Sprašujem gospod Breso in gospoda Broka, ali bi se lahko dogovorili o nekem takem predlogu, da bi torej Evropski parlament po, prevzel pobudo in da bi na ta način pač poskrbeli za nadzor nad eh, področji, ki se izmikajo nadzoru. Tu gre naprimer res za razvojno sodelovanje s tretjimi državami. In moj predlog ni nikjer prepovedan v veljavni pogodbi. Hvala, Šarl. Almina Slideka iz Litve je na vrsti naslednja. Eh, ja, ja. Eh, Hvala lepa, gospa predsednica, drage kolegice in kolegi. Težko mi je govoriti francosko, raje govorim litvansko nacionalni parlamentai. Nu... Torej, poslanci, poslance nacionalnih parlamentov je treba slišati. E, politični dialog z Evropsko komisijo ne zadostuje, ta dialog je treba razširiti. Moramo najti nove inštrumente, ki bodo spodbudili k bolj aktivni participaciji nacionalnih parlamentov v eh, postopku sprejemanja odločitev na ravni Evropske unije. To je možno storiti na ravni eh, veljavnih eh, pogodb. Moramo razvijati politični dialog v dveh smerih. Prvič eh, moramo razširiti multilateralni politični dialog med evropskimi parlamenti, nacionalnimi parlamenti in komisijo in drugič moramo okrepiti dialog med nacionalnimi parlamenti in evropskim parlamentom. Kaj menim, ko o, menjam multilateralni dialog? Kaj e, mislim s tem? To je um, um, torej dialog med uh, eh, kolektivnimi med predstavniki nacionalnih parlamentov in komisijo. To smo predlagali in to bi lahko, eh, eh, to smo eh, začeli izvajati 2013 pod litovskim predsedstvom in takrat so bili sprijeti tudi ustrezni sklipi v zvezi s tem in ta Eh, te sklepe smo poslali potem eh, Evropski komisiji in tudi Evropskemu parlamentu. Torej, eh, sklepi, ki so bili sprijeti v času litovskega predsedstva, izražajo mnenje, skupno mnenje nacionalnih parlamentov in to mnenje je pomemben dejavnik. Glede um, pobud, eh, ki jih sprejema Evropska unija in glede uh, sprejemanja odločitev na ravni EU. Torej gre za pobude Evropske komisije v glavnem. No, in tem, o tem eh, naj bi skupaj razpravljali predstavniki Evropske komisije in predstavniki nacionalnih parlamentov in to naj bi potekalo tudi v pisni obliki. Torej, da se pripravi ustrezen dokument eh, in priprava in usklajevanje takšnega dokumenta ni eh, enostavno, vendar moramo se truditi za večjo učinkovitost, moramo stremiti predvsem za novo kakovostjo v parlamentarnem sodelovanju. E, torej ta mehanizem sodelovanja med komisijo in nacionalnimi parlamenti e, bi lahko imel veliko korist od tega postopka zelenom, zelenim kartonom. E, pri tem, s tem bi lahko malo tudi eksperimentirali kozak bi bil ustrezen organ za uporabo tega. In to smo tudi že poskusili in smo bili učinkoviti. Sej nacionalni parlamenti nočejo konkurirati s komisijo na področju zakonodaje. Cilj predlogov nacionalnih parlamentov je, da bi komisiji omogočili, da razume, kaj eh, evropski narodi pričakujejo. Hvala sedaj pa eh, gospod Talib iz velike eh, zbornice v Turčiji. Hvala. Najprej se želim zahvaliti eh, predsednici in odboru za ustavne zadeve za povabilo eh, Turčiji na ta sestanek, ki je o pravem času. Evropski parlament naj ne bi sodeloval samo z nacionalnimi parlamenti držav članic, temveč tudi držav kandidatk. In zato smo zelo veseli, da smo vključeni na seznam udeležencev. In razen tega bi si želel, da bi Turčijo povabili tudi na podobna srečanja v prihodnosti in sicer iz zaradi medsebojnega posvetovanja želim eh, izpostaviti več točk. Evropska unija se sooča s številnimi izzivi in da bi eh, bili kos tem izzivom, pri tem bo ta Turčija pomemben partner, kar zadeva varnost, boj proti terorizmu in tudi kar zadeva upravljanje in reševanje krize beguncev. Um, pri tem sta pomembni dve zadevi. In sicer na eni strani notranje zadeve Evropske unije, 28 držav članic ima Evropska unija 500 milijonov državljanov in državljank, veliko interesnih skupin. Um, um, in um, vitalnega pomena je, da se upoštevajo različni interesi. Na drugi strani pa so tudi zunanje zadeve ki so sedaj bolj aktualne na dnevnem redu. In v tem kontekstu vas želim opozoriti na tragične dogodke, ki so se zgodili v Parizu in te seveda obsojamo. Tudi mi, naša država se je eh, s tem soočala. Eh, oktobra več kot 100 žrtev je bilo v Ankari um, in tudi pozneje smo doživeli take dogodke in tudi ti uh, zaslužijo naše sočutje. To so resne grožnje in da bi se. Da bi se borili proti tem grožnjam, mora Evropska unija bolj tesno sodelovati z Turčijo in to je boljše za eh, to politično um, in tudi um, regionalno okolje, ta pristop. Torej Evropa je eh, sicer po eni strani se notranje poglabljala, po drugi strani tudi širila. Zato si želimo ne samo podpore nacionalnih parlamentov za take postopke, temveč tudi držav kandidatk in da se vključijo v te postopke. 1. novembra smo imeli volitve in sedaj se oblikuje nova vlada. Nova vlada bo vložila veliko energije v nadaljevanje eh, pridružitvenega procesa Evropski uniji. In na to je treba gledati bolj konstruktivno in pozitivno kot doslej. Hvala. Sedaj pa Jo Leinen iz eh, skupine socialistov in demokratov za Evropski parlament. Hvala, gospa predsednica, kolegice in kolegi. Vsi smo odgovorni za evropsko integracijo, vsak na, vsak, vsak na svoj način in na svoji ravni in zelo dobro je, da se eh, srečujejo predstavniki državljank in državljanov, kajti naša odgovornost je posebna. Mi določamo pravile za 500 milijonov državljank in državljanov v EU. Želim opozoriti samo na dva vidika ali tri. Evru Evropska unija se nahaja v kritičnem trenutku in paziti moramo, da ne bomo razpadli na posamezne dele. AFKO je bil včeraj in predvčerajšnjim v Londonu in to, kar smo slišali tam, je seveda zelo zaskrbljujoče. Zato, ker ne gre samo za Evropo, pač hitrosti, različni hitrosti, kjer nekateri grajo naprej in drugi eh, prihajajo zadaj, temveč tudi za Evropo a la carte, kjer eh, si izbiraš najboljše, to, kar ti je najbolj všeč, kje bi rad sodeloval in kje ne. To pa bi popolnoma spremenilo značaj Evropske unije, če ga ne bi celo uničilo. Zato moramo paziti, da ne bomo razpadli. In pri vprašanju beguncev in terorizmu vidimo, kako zelo potrebujemo skupno Evropo. Vsak sam zase ni dovolj močan, da bi rešil te probleme in tudi druge. Mislim, da moramo paziti, da skušnjava ne bo prevelika, da opustimo metodo skupnosti in da se posvetimo separatnim sporazumom. Ti, ti niso tako učinkoviti in demokratično niso pregledni. Parlamenti pri tih posebnih eh, dogovorih sodelujejo še veliko manj kot eh, sicer na področju evropske politike, sedaj pa nekaj o boljšem vključevanju nacionalnih parlamentov. Marija Omen, prav prisrčno pozdravljena spet v Evropskem parlamentu, je opozorila na to, da naredilamo sinhrono. Imamo različne hitrosti pri dosjejih. In tu se je porodila ideja, da bi eh, ustanovili eh, teden parlamentov ali vrh parlamentov, da bi skupaj Eh, se pogovorili o delovnem načrtu komisije. To bi bil mogoče korak naprej, če bi to lahko naredili sinhrono, sočasno in bi vsi bili na istem nivoju eh, informacij in tudi razprav. Rumeni karton je bil en inštrument, vendar se mi zdi, da je to preveč defenzivno. Z rumenim kartonom vedno poskušamo nekaj zavrniti in samo dvakrat je ta rumeni karton bil uh, učinkovit, več let sem delal v Kosaku in sem videl, kako nekateri uh, obupano iščejo druge parlamente, ki bi jih podprli uh, pri nečem, kar se uh, komu zdi mogoče uh, sporno. Potem zdaj smo slišali zeleni karton, to naj bi bilo nekaj pozitivnega. To je evropska polit, politika um, s po, pozitivne strani. O tem velja razpravljati, kajti samo komisija ima um, predlog eh, dati pobude. Um, niti nacionalni parlamenti, niti evropski parlamenti ga nima. Če bi nacionalni parlamenti dobili to pravico, je treba razpravljati o tem. Ampak pridnost je, da se pozitivno lotimo evropskega povezovanja in ne samo sumom, da se bo nekje spet kaj zataknilo in ne s tem negativnim pristopom. Zato jaz nisem nikakor prijatelj rdečega kartona. Hvala. Iz, eh, Poslanske zbornice Romunija Ana Birčo. Hvala, gospa eh, predsednica. Želim vam čestitati k organizaciji tega pomembnega srečanja, ki prihaja ravno o pravem času. Seveda smo v času izzivov, velikih izzivov za Evropsko unijo in na globalni ravni. Po terorističnih napadih v Parizu um, se. Um, Torej je to kriza, ki se pridružuje tudi drugim, finančna, ekonomska kriza, potem eh, populizem v Evropi, grška kriza, konflikt v vzhodni Ukrajini, teroristi, hibridne vojne, ilegalno priseljevanje in zdaj spet terorizem. Um, varnostni kontekst zahteva posebno pozornost in skupne učinkovite odgovore na izzive, s katerimi se skupaj iz, eh, soočamo. Um, če um, torej po letih eh, pogajanj se je, eh, je uspelo populistom v Evropi um, prepričati ljudi, da je predvsem Evropska unija um, pristojna za neočinkovitosti. Um, ehm, ustavna pogodba, um, ki je bila svoj čas predvidena in ki potem uh, ni bila sprejeta, je bila ravno um, Eh, ravno zaradi eh, teh populistov ni bila sprejeta, ampak sedaj seveda tudi ni možnosti, da bi ta postopek ponovno začeli. Sedaj govorimo o ponovnem poglabljanju, ampak to ni prav uspelo. Torej, Evropska unija se mora hitro odzivati na krize, ki nastajajo včasih zunaj lastnega okvira, kar seveda postavlja vprašanje demokratične legitimnosti in odgovornosti, tako kot se je zgodilo pri finančni krizi. Paradigma za Evropsko unijo eh, in tudi za državljana je pomembna, kajti veliko pričakovanj je, da bi imeli bolj učinkovito in pragmatično unijo, ki bi bila sposobna reševati izzive, ki so pred nami. Evropski parlament je predlagal, da bi vsaka naslednja sprememba pogodba, pogodbe, eh, da naj bi s tem dosegli nadaljno integracijo in ohranjali enotnost unije. Pričakujemo, da bodo integrativne akcije sprejete kot rezultat evropske politične volje na bolj strukturiran način, kot pa da je to motivirano samo eh, zaradi določenih kriznih pojavov. In zato želim opozoriti tudi na eh, ustavitev, ukinitev izvajanja šengenskega režima. Eh, ne bom eh, šla sedaj v podrobnosti. Eh, Ehm, za Romunijo in Bolgarijo ni bilo pravično, da ju niso sprejeli v šengensko območje. Romunija deluje kot de facto šengenska članica od 2010 in um, branimo drugo najdaljšo zunanjo mejo Evropske unije. Uh, praktično Romunija vsak dan zagotavlja varnost in stabilnost za zelo volatilno regijo in varnost za vsakega posameznega državljana v EU. Želim pa povdariti, da je Schengen eden najbolj um, uspešnih eh, primerov eh, okrepljenega sodelovanja v EU, zato Romunija podpira idejo, da ohranimo šengenski pravni red in ga branimo. Evropska unija naj se ne bi odzivala na krizo z omejevanjem svobode gibanja. Potrebujemo reforme v EU, vendar moramo ostati konsistentni z vrednotami in načeli, ki so bili doslej temelji evropske, eh, eh, evropskega povezovanja. In zato podpiramo cilj eh, poglabljanja politične integracije, da bi imeli tudi institucionalni okvir, ki zagotavlja ohranjanje nediskriminatornega obravnavanja držav članic, da se spoštujo temeljne pravice in evropska načela ob podpori vseh pristopov za racionalizacijo sprejemanja odločitev. Iz te krize naj bi Evropa stopila bolj močna in bolj enotna in eh, obravnava naj pravično vse države članice. Ne želimo si po eh, tem času bolj deljene Evropske unije, torej iz te krize naj bi išli bolj enotni in tudi močnejši. Hvala. Uh, iz Italije, iz uh, poslanske zbornice And Andreja Matjoti. Hvala. Tudi jaz se zahvaljujem za priložnost za to razpravo eh, in to naj bi se dogajalo bolj pogosto, eh, torej ta dialog med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Tako kot so ugotovili številni kolegi, smo v težkih časih, težjih od prej. Eh, finančna kriza je bila drugačna kriza kot sedanja. Sedanja kriza pa je povezana s temeljnimi. Eh, načeli in vrednotami naše družbe, naše celine. In to je še posebej pomembno, da v tej fazi eh, odigra pomembno vlogo Evropska unija. Eh, zelo se strinjam s tem, kar je povedal gospod Angel. Eh, eh, demokracija in pomankanje demokracije eh, To se pogosto pretirava. Gre predvsem za oddaljenost med evropskimi inštitucijami, med državljani in lokalnimi parlamenti. Iz svojih izkušenj kot eh, poslanec v nacionalnem parlamentu lahko rečem, da pozornost, ki jo lokalni parlamenti in eh, mediji in tudi državljani posvečajo zakonodajnemu procesu tu, procesu odločanja tu ni ustrezen eh, eh, pomenu tega, o čemer se odloča. Pogosto eh, se na razpravo gleda kot na razpravo med nacionalno državo in Evropo, namesto da bi govorili o političnih vidikih odločitve, ki se sprejema. In to spreminja odnose, kajti večina zakonodaje, Eh, ki jo potem prevzimajo eh, nacionalne države, prihaja iz eh, Bruslja, vendar se na to ne glede kot deljen proces med parlamenti in um, um, institucijami EU, temveč na to se gleda kot na konfrontacijo med nacionalnimi državami in EU in to vpliva tudi na odnos državljanov do EU. In Na to se moramo osredotočiti. Veliko smo slišali pomembnih komentarjev, kar zadeva um, spremembo odnosov med inštitucijami. In to, kar piše v poročilu eh, gospi Breso in gospoda Broka, je pomembno. Ampak eh, edino stvar, ki bi jo dodal, ampak to je bilo tudi že povedano, in sicer fizična prisotnost komisije in parlamenta v odnosu do nacionalnih parlamentov. Vem, da je gospod Timmermans napovedal uh, um, večjo prisotnost komisarjev v Evropskem parlamentu, Torej, več mora biti takih konkretnih priložnosti za srečevanje in za razprave kot danes in sicer o specifičnih zakonodajnih aktih. To bi bilo zelo pomembno, kajti tako bi tudi javnost se tega bolj zavedla in bi se spremljalo te razprave na uh, evropski ravni. Danes je ta povezava prešipka in zdi se, da to prihaja oddaleč. Čeprav so vlade ponavadi neposredno vključene. In parlament potem nadaljuje razpravo, ki je že potekala v svetu za Mačarsko, pa gospod Matjas Filip. Tudom. Tisratelnik, osem tisrat, ki piše, da je ta še jim. Hvala lepa gospe in gospodje. Naj povem, da se strinjamo z izjavo, da po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe nismo uspeli izkoristiti vseh priložnosti, ki nam jih ta ponuja. Prav zato pozdravljamo takšno skupno razmišljanje, če želimo postopek izboljšati. Pomembno je, da razmislimo o možnih rešitvah, pri katerih spremembe pogodb niso nujne, kar je povdaril že gospod Brok. Delovna skupina Kosak v Luksemburgu, eh, ki ponuja okrepljeni dialog, je razpravljala o postopku zelenega kartona. Pa tudi o tem, da bi se postopek rumenega kartona izboljšal. Prejetih je bilo številno dobro, števil, so bile številne dobre pripombe v zvezi z obima postopkoma, zelenega in rumenega kartona. Države članice spodbujamo, da bolje izkoristijo svoje priložnosti v okviru obstoječega zakonodajnega okvira. Več pozornosti je treba nameniti obstoječim orodjem, ki jih imamo na voljo in zagotoviti, da delujejo bolje. tem bi lahko dosegli poglobitev, kar so omenjali že govorci pred menoj in so to tudi podprli. Gospod in gospodje, omenil bi tudi naslednje. Poslanci in poslanke nacionalnih parlamentov so tisti, ki so državljanom najbližje. Gre torej za poslance nacionalnih parlamentov, ki lahko izrazijo in prenesejo želje ter vzdušje, ki vlada med državljani Evropskemu parlamentu. V deveti točki piše, da moramo zagotoviti boljše sodelovanje med odbori in to se mi zdi pomembno. Ko gre za program konvergence, potrebujemo priporočila za posamezne države članice, ko pa gre za migracije, je treba okrepiti obrambno politiko, kar vključuje tudi sodelovanje z NATO, kar mora biti bolj prepoznavno, bolj vidljivo. Treba je spremeniti tudi našo politiko v zvezi z varnimi tretjimi državami. Ta delovni dokument je dokument, ki bi lahko zagotovil pozitivne spremembe brez spreminjanja pogodb. In z, kot rezultat bi, si lahko dobi, bi lahko zagotovili več Evrope, kot si jo želimo. Hvala lepa, da smo prišli do konca seznama govorcev. Zdaj pa bi dala besedo Mercedes in na to Marku Anželu. Hvala, gospa predsednica. Seveda nimamo dovolj časa, da bi zdaj šli v podrobnosti um, teh eh, pripomb, ki smo jih slišali med razpravo. To smo si zabeležili in seveda bomo hvaležni vsem parlamentom, omogoča nam eh, tudi eh, pisno, kaj pošljajo, tako da bomo eh, v miru lahko razmislili in razglabljali o tem. Omeni, mi, mi omejile se bom na nekaj točk. Prvo, eh, in to je tudi glavna tema našega poročila, je, da se ugotovi potencial Lizbonske pogodbe. In tu se v glavnem strinjamo, da tak potencial obstaja. To seveda zelo cenimo. V mnogih primerjih je, torej mnogi so tudi opozorili na to, da naj bi predvsem poglobili sodelovanje pri določenih temah in tudi temu se bomo posvetili. Mislim, da je v tem zadnjem času predvsem vloga nacionalnih parlamentov v celovitem zakonodajnem procesu, tudi političnem procesu, stopilo vedno bolj v ospredje, ta, to je seveda res zelo pomembno. Če želimo večjo politično unijo in če želimo nadaljevati postopek, da bi do tega prišli, se moramo tega tudi lotiti. Eh, torej najboljši odnos med različnimi zakonodajnimi ravnmi, bi eh, še najbolj, eh, najbolje bil uresničen s tem multilateral, multilevel government. To, na to je opozoril predsednik ekonomskega in socialnega odbora in tako eh, bi lahko najbolje delovali. Eh, vsi zastopamo demokratične inštitucije, ki pa imajo različno zgodovino in tudi različno kulturno dediščino. Eh, potem glede vprašanja teh kartonov, skupaj s kolegom Brokom bova seveda razmislila, kako to uresničiti na osnovi pogodb, torej moramo vedno ostati znotraj pogodb. Um, ampak menim, da je možno torej na osnovi Lizbonske pogodbe predvideti postopek in različne ravni se morajo s tem strinjati, svet, eh, komisija, parlament in nacionalni parlamenti. Torej, da bi im predvideli nek postopek, ki bi omogočil da bi vsej eksperimentirali s to metodo. Ampak to naj, naj ni usmirjeno samo na komisijo, v komisijo, temveč tudi na zakonodajne organe, eh, na, dru, eh, na parlament in na svet. In potem um, hvala eh, delegaciji turškega parlamenta za navzočnost. Za nas je pomembno, da Eh, tisti, ki so na poti eh, vključevanja eh, že predtem sodelujo v našem dialogu, na vsak način želimo nadaljevati ta dialog za soočenje s skupnimi izzivi bo prispevek vaše države seveda bistven. Hvala lepa, zdaj pa še Mark, na hitro. Hvala, Danuta, za besedo. Zelo nakratko. Mislim, da vlada široko soglasje, da pogod ne bi smeli spreminjati in sicer iz dveh razlogov. Ne samo zato, da ne bi odpirali pandorine skrinice, temveč zato, ker lahko v okviru teh pogod lahko storimo še marsikaj. Gospa Breso in gospod Brok sta to jasno povedala in navedla številne primere, pa tudi drugi kolegi so omenjali različne primere. Bi pa rad povedal nekaj, česar prej nisem omenil. Gre za posebne odbore Evropskega parlamenta, ki morajo zagotoviti boljše sodelovanje z nacionalnimi parlamenti. V nacionalnih parlamentih pogosto um, nekako ustvarjamo evropsko elito v nacionalnih parlamentih. Mora pa vsak poslanec poleg svoje lokalne, regionalne in nacionalne razsežnosti začutiti še evropsko razsežnost. Tako bomo zagotovili boljše sodelovanje, ne tako, da ustvarjamo elite v naših, naših parlamentih, temveč da se vsi zauzamemo za različne tematike v posebnih odborih. Drugače pa cenim zamisel, ki jo je povedal kolega Šarl. Eh, kako delati v okviru deljenih pristojnosti, preučiti, kako bi lahko bolje izkoristili Evropski razvojni sklad. Cenim pa tudi predlog gospoda Lajnena, ki je govoril o tem, da moramo delovati bolj usklajeno, sinhronizirano v istem trenutku zamisel o tednu, ko bi se zbrali in razpravljali o letnem delovnem programu, se mi zdi zamisel, ki gre v zelo dobro smer. In še za konec nekaj o zelenem kartonu. V Kosaku smo o tem imeli dolgo razpravo in še vedno razpravljamo o tem. Govorimo o zelenem kartonu oziroma okrepljenem političnem dialogu. Ne želimo, da bi nacionalni parlamenti predlagali zakonodajo gre samo za to, da zagotovimo dialog s komisijo, če želite reči, takšna je naša zamisel, ki bi jo bilo bolje obravnavati na evropski ravni in potem lahko eh, pripravimo zeleno knjigo, belo knjigo, organiziramo posvetovanje o tem, vsaj tako si mi v tem trenutku zadeve zamišljamo v Kosaku. Drugače pa sem zelo vesel, ker ste ta sestanek organizirali, veselim se že popovdanskih razprav in zdi se mi, da je to pravi način sodelovanja. Čestitev bi Danuti in kolegom iz delegacije Kosaka v Evropskem parlamentu, saj so zelo pomembni partneri. Vzdušje v Kosaku je takšno, imamo novo komisijo, nov parlament in vzdušje v Kosaku je zelo pozitivno, zato se zelo veselim sodelovanja z vami v prihodnih nekaj letih. Hvala lepa. Hvala, Mark še nekaj stvari bi povedala, preden se odpravimo na kosilo. Prvič, tudi za nas je vse skupaj povedano. Vemo, da obstajajo številne platforme sodelovanja med nacionalnimi parlamenti in Evropskim parlamentom, vendar s tem sestankom tudi vzpostavljamo platformo o vprašanjih, ki so nam zelo pri srcu in ko gre za pristojnosti naših odborov. Zato sem zelo vesela, da ste nas obiskali, sodelovali v razpravah in zdi se mi, da je to le prvi izmed številnih korakov, ki jih bomo še dosegli. Lord Boswell, vam pa, bom, vam pa bi zagotovila, da bomo ustrezno upoštevali vaše pismo, tako pravno gledano, kot tudi politično gledano, zato ste lahko prepričani, da se to pismo ne bo izgubilo na številnih policah, ki jih imamo v Evropskem parlamentu. Salon številka 4, torej v pritličju nekje na desno. Gotovo boste našli ta kompleks, kjer so restauracije v parlamentu.